Karlo Sari uradi. Let's start. Okay, let's start. Tako pa začnimo. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, zdaj bomo obravnavali tri dosjeje svežnja SIS po predstavitvi osnutka poročila gospoda Koelja in gospoda Lenarsa 10. julija bomo danes obravnavali amandmaje. Najprej besedo dobi besedo gospod eh, Koeljo, ki tudi nadomešča gospoda Lenarsa. Potem pa seveda dolkoli drug, ki bo želel. Karlo se izmori. Hvala, predsedujoča. Dovolite mi štiri pripombe v tej fazi. Najprej, glede amandmajev prejeli smo približno 750 amandmajev iz vrste vseh političnih skupin za predloge glede mej in političnega sodelovanja. Mislim, da to veliko pove o pomenu, ki ga pripisujemo SIS-u in eh, temu, kako odločni smo to izboljšati. Moja druga pripomba zadeva sodelovanje s poročevalci v senci. Sodelovanje sporočevalci v senci iz drugih političnih skupin je bilo do sedaj vsaj izredno konstruktivno. Opravili smo že štiri sestanke poročevalcev v senci, eh, enega političnega, tri tehnične, z zelo pozitivnim izidom in še enkrat poudarjam našo željo po kar se da veliki večini za pogajanja s svetom. Tretja pripomba zadeva vračanje, torej glede predloga komisije v zvezi z SIS na področju vračanja. Bom eh, govoril v imenu kolega Jerona eh, Lenarca, ki se upravičuje, da danes ne more biti prisoten. Izboljšanje sistema vračanja je ključnega pomena za tudi povečanje javnega zaupanja v evropski azilni sistem. To je izpostavil tudi Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju Unije. In eh, tudi včeraj je bilo podarjeno, da se to vprašanje oziroma ta tematika vrne v Evropsko agencijo za varovanje meja. Izboljšanje situacijske zavečnosti o vračanju v Evropski uniji je ključnega pomena eh, in seveda tudi sodelovanje z državami članicami. 120 amandmajev je bilo vloženih na to temo. Prvi tehnični sestanek je že potekal za pripravo sestanka poročevalcev v Senci prihodnji teden. Med skupinami je bolj ali manj jasno, v eh, kakšnem smeritu naj to poročilo bere. Sistem mora biti praktičen, eh, ni nujno, da vnesemo eh, opozorilo v sistem v, vsak, v vsakem primeru, naprimer državljane tretjih držav, ki jih pridržimo pred vrnitvijo. Nekaj še odprtih vprašanj med mano in gospodom Lenarsom glede tega vprašanja in to bomo še vprašali seveda zgodili. Glede koledarja. To zadeva vse tri doseje. Svetom želimo doseči dogovor do konca leta, zato si prizadevamo, da bo parlament svoje stališče potrdil do 12. oktober. Tudi tu vsekakor cenim prizadevanja poročevalcev v senci za izpolnitev tega zelo ambicioznega časovnega načrta. Naj zaključim s tem, da povem, kot sem dejal že večkrat, sistem SIS je dejansko največji, najbolj uporabljen in eh, najbolj koristen sistem na področju varnosti, svobode in pravice. Pripečen sem, da bodo rezultati izboljšali varnost za naše državljane ob hkratnem spoštovanju njihovih temeljnih prvic. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospe Dali ne vidim, gospa Sipeljo nadomešča. Hvala lepa. Žal, naš pročevalk v senci Miriam Dali danes ne more biti prisotna, saj je v Ženevi, kjer zastopa našo skupino na pogajanjih o konvenciji Minamata. Tako da bom eh, sama povedala nekaj besed v njenem imenu. Uh, Torej, Človek v senci se veseli eh, pogajanj, ki naj bi privedli do kompromisa med vsemi političnimi skupinami in eh, upamo, bomo na ta način okrepili zaupanje državljanov v Evropsko unijo in njene urodja na področju varnosti. Na ta način tudi zagotavljamo, da bodo takšna urodja sorazmerna in da bodo upoštevala vsakodnevne eh, temeljne pravice naših državljanov, kar je seveda problem, s katerim se vsak dan ukvarjamo tu v našem odboru. Gre za enega mm, največjih IT sistemov na svetu. In eh, zato potrebujemo seveda sistem, ki bo omogočil visoko stopnjo varnosti, vključno z, to je zelo pomembno, varnostjo osebnih podatkov državljanov, še posebej, kar zadeva občutljive podatke, naprimer eh, glede DNK. Naša skupina bi rada izpostavila štiri ključna vprašanja, ki eh, so na gordeča nit amandmajo naših eh, poročevalcev v senci. Gre za horizontalne teme, zato se ne bom lotevala vsakega dosjeja posebej, ampak eh, jih bom obrnavala kar skupaj. Najprej je potrebno jasno opredeliti pojme, da nedolžni ne bodo zajeti v sistem. Tisti, na katere ciljamo, so storilci hudih kaznivih dejanj in eh, storilci terorističnih eh, dejanj, ob seveda jasnemu dokazu, da je takšno eh, dejanje oseba tudi storila. Prav tako je potrebno povdariti pomen zagotavljanja sorazmernosti, še posebej v zvezi z tem, kdo naj bi imel dostop do teh podatkov znotraj sistema SIS. In zato bom tudi uložila nekaj amadmajev v to smer. Glede zadržanja podatkov, hrambe podatkov. Naš vrčevalec Ascent izpostavlja kar eh, nekaj potreb eh, po skrajšanju dobe na tri leta. To je tudi stališče Evropskega poprečenca za varstvo podatkov v mnenju glede tega predloga in po našem mnenju je tu potrebno poštevati tudi sodbo glede, varstva, eh, glede hrambe podatkov in pa tudi zadnjo sodbo glede PNR-ja s Kanado. Glede sankcij, to je pomen, ki je izrednega pomena za našo skupino. Pripričani smo, trdno smo pripričani, da države članice in agencije, ki lahko upišejo napačne podatke, podatki se lahko zlorabljajo ali napačno uporabljajo, prav tako lahko pride do uporabe mm, neustreznih podatkov. Torej, čaka nas veliko dela, ampak resnično smo optimistični, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. Hvala lepa. Vse redobi gospod Depre kot poročevalec pacijenci. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej pozdravljam način dela naše poročevalke v Senci. Danes ne povem, da me veseli, da je poročevalec eh, vsega kar zelo dostopen, da je vsega kar zelo dostopen, Eh, tudi zelo dobro sodelujemo na sestankih poročevalcev v Senci, ki jih je že organiziral. Kar zadeva SIS, glede vračanja na splošno, lahko povem, da se strinjam glede vseh eh, predlogov. Pomembno je, da imamo vse potrebne garancije, tudi ko gre za Eurodaka lahko mm, tu nadaljujem, ampak nima smisla, mislim, da vsi vemo, zakaj gre. Rad bi izpostavil dva elementa, glede katerih eh, stvari razumem eh, nekoliko drugače. Ob tej priložnosti mm, pozdravljam, da poročevalec predlaga, da ohranimo podatke glede vračanja pet let eh, v SIS-u po dejanski uveljavitvi odločitve. Torej, potem, ko je nekdo že odšel. SIS je operativna baza podatkov, ki da je natančne, natančna vodila glede ravnanja. Od trenutka, ko Dejstvo je, da je Eurodac eh, baza podatkov, ki služi za takšne situacije, služi takšnim situacijam. Po drugo, poročevalec eh, tudi predlaga, da uporabljamo termin digitalni, eh, prsni odtisi na mesto daktilografski podatki. Kajti več, ko je informacij, bolje bo. Tako da... Glede SIS za meje in policijo. Se kar strinjam, da je sporočevalcem. In eh, strinjam se z tem, da na vsaka država članica ima nacionalno kopijo podatkov. Seveda ne moremo držav članic eh, k temu zavezati, ampak pomembno je, da okrepimo infrastrukturo sistema. Predvsem je potrebno zagotoviti učinkovitost. Prav tako podpiram predlog eh, poročevalca glede hitrosti s katero je potrebno odgovoriti na določene zahteve po podatkih. Ko nek policist ali meni policist zahteva dodatno informacijo, eh, pisarna sirene čim prej odgovori in sicer najkasneje v 12 urah. Ampak imamo pisarne, ki morajo biti operativne 24 ur na dan, 7 dni na teden, še posebej na področju terorizma in identifikacije teroristov je to zelo pomembno, roki so izredno pomembni in tu ne moremo govoriti o največ 12 eh, eh, urah. In eh, zato se strinjam, da morajo pisarne sirene odgovoriti takoj, ko gre za primere terorizma. Prav tako ustrajam na zamisli, po kateri naj bi vse informacije vsega, sporočili Europolu. Da vam dam primer. Recimo, da pride do napada v Nemčiji. Recimo, da nemška policija ugotovi ime storilca, tega ni vnesla v eh, SIS, storilec potem pride z Nemčije v Belgijo, v Belgiji ga eh, potem primajo, ker je Francija to sporočila. Edini dve državi, ki boste vedeli, da je v Belgiji in da bo šel na letalo, je, sta Belgija in Francija. Nemčija tega ne bo vedela. Torej, dokler teh informacij ne bomo sistematično posredovali Europolu, bo problem z učinkovitostjo v sistemu. In to je ključno za boj proti terorizmu še nekaj zadev bo tudi treba dodati, ampak da splošno mislim, da nam bo uspelo. In eh, pomembno je, da se zavedamo, da bomo. Mislim, da kaj k malo prišli do rezultatov, kajti eh, vsi se zavedamo pomena izzivov, ki so pred nami. Hvala lepa. Zdaj pa besede, da bi Marija Kristina vršila. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se upravičujem, ker nisem bila dovolj aktivna na tem besedilu, kot eh, veste, to sem vam že povedala. No, delam tudi na sistemu ETS in eh, seveda na vse gledam skozi neko globalno optiko in tam me skrbi, moram priznati. Še posebej zaradi tretjega besedila SIS, SIS vračanja. tu imamo neke vrste povezavo med terorizmom in ne zakonitim preseljevanjem. To se nekako povezuje in to je težko priznati. Čeprav razumem ta, ta vprašanja eh, glede varnosti, nadzora nad mejami in tako naprej, seveda se je tega treba lotiti, ampak dejstvo je, da na zunaj stvari izgledajo tako, da področajo probleme. Vključno z oblastmi, ki imajo dostop do baz podatkov. toliko bolj me skrbi, kaj ti milo rečeno je dejstvo, da zakonodaja v državah članicah ni harmonizirana glede vprašanja eh, zakonitega priseljevanja. Kaj šele glede beguncev? Kako se bo vzpostavil sistem opozoril, ko gre naprimer za prosilce za azil? tu se stvari lahko res zaskrbljujoče razvijajo, glede tudi izgonov, ki bi izvajale določene eh, naše države. Poglejmo, kaj se dogaja v Belgiji v tem trenutku, naprimer. Ko belgijske oblasti in sudanske oblasti ugotovijo in se srečajo eh, zato, da identificirajo osebe in na ta način olajšujejo vračanje, če bomo imeli takšen sistem na evropski ravni, sistematičnimi opozorili, potem eh, je kar nekaj skrbi, ki jih bo treba odpraviti glede tega, kaj bo postala Evropska unija in eh, kako glede na svoje eh, vrednote. Ljudje, ki menijo, da so človekove pravice vrednote, ki veljajo za uh, evropske državljane, pa seveda tudi za državljane izven EU. E Jaz sem ena od tistih, ki verjame v to. Uh, glede mm, naših amadmajev seveda smo izpostavili načela, da nasprotujemo eh, takšnim eh, sistemom, eh, ki bi zadeve na ta način izpostavili, ampak mislim, da moramo oh, vsaj odmivniti sistemi spoštovati temeljne vrednote EU. Uložili smo amandmaje, katerih namen je opredeliti namen in pa funkcionalnosti tega sistema. Eh, mislim, da bo potrebno jasno povedati, kako stvari potekajo, to je zelo pomembno. Eh, vsak od teh ciljev seveda mm, se ne sooča z istimi izzivi, kar zadeva potrebe po zmanjšanju glede odtisov rok in eh, prstov in pa mm, sliko obraza, mislim, da se bo treba uskladiti. Potem je tudi vprašanje interoperabilnosti teh sistemov, vprašanje pravic do pravnih sredstev teh oseb, še posebej, ko so to državljani tretjih držav, ki jih smatramo za ne, zakonito prebivajoče tu, imajo vendar določene državljane, Eh, možnosti, da dobijo dostop do svojih podatkov, do sprememb, sploh če gre za napake, eh, sploh če te napake pod vprašanje postavljajo njihovo pravico do prebivanja. In vse tisto, kar nasplošno zadeva varstvo podatkov. Ne bom zdaj glede stališč, ki jih imamo mi nasplošno, sploh kar zadeva vprašanje spoštovanja Ženevske konvencije, sploh kar zadeva izvajanje v državah članicah. Mislim, da potrebujemo pomene varovake, na mesto, da sledimo tistim državam članicam, ki imajo nekakšno nagnjenost pozabiti na človekove pravice. Dobro, ne povedim eh, drugih poročevalcev v esenci, zato besedo dajem gospej Kiniči. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcema in vsem kolegom, ki delajo na tej tematiki, eh, torej sistem SIS. In hvala tudi za odlično delo, ki ga upravljajo. Tu gre za dokument, ki je dokaj kompleksen. Gre za inštrument, ki se mi zdi temeljnega pomena za eh, varnost, ampak eh, mislim, da moramo vedno spoštovati tudi pravice državljanov, eh, kot je že dejala gospa Sipol v svojem nagovoru, tudi mm, kar zdeva našega poročevalca v senci. No, predvsem bi se rada dotaknila ene specifične teme v zvezi z dejstvom, da sistem SIS vsekakor po mojem mnenju je nujen za to, da opozarjamo na izginule mladoletnike. Iz tega vidika je ta sistem izredno pomemben. No in s tem v zvezi smo zato predstavili nekaj amandmajev. Interes mladoletnika je vedno potrebno upoštevati eh, tudi, ko gre za izvajanje sistema. Naprimer, kar nekaj amandmajev je, ki zahtevajo tudi posebno obravnavo mladoletnikov strani pristojnih eh, organov. Ko gre za izginule mladoletnike, je pomembno, da se ohranijo podatki, da je omogočen dostop do podatkov in eh, vse to seveda v duhu varovanja višjega interesa mladoletnika. Torej, kot rečeno, Eh, želeli smo uveljaviti nekaj amedmajev, sploh kar zadeva posebno situacijo teh izginulih mladoletnikov. In tu mislim, da potrebujemo ukrepe, ki bodo specifični, sploh eh, glede na vrsto situacije, v kateri se nahaja mladoletnik. In vsekakor tuj mladoletnik brez spremstva, ki pride na evropsko ozemlje, in eh, ki potem, do katerim potem izgubimo uh, sled, je bistveno drugačna zgodba od uh, nekega otroka, ki je potem predmet mednarodne zaščite. Tako da mislim, da moramo ustrezno modulirati eh, te odločitve glede na eh, konkretno situacijo. Predvsem pa je potrebno preprečiti eh, traumatiziranje otrok. No, Tu treba tudi povdariti amantmaje, ki smo jih eh, predlagali. Naš namen je, da se vedno vključi tudi tiste organe, ki imajo posebne kompetence eh, in pristojnosti, ker zdajo varstvo mladoletnikov. Menim, da je delo, ki ga upravljajo kolegi, resnično dobro, eh, zato se jim zahvaljujem, ampak prepričana sem, da nas čaka še kar nekaj dela na tem dokumentu, da bomo na koncu prišli do Eh, skupne rešitve. Gre za temeljni inštrument, ključni inštrument za policijsko in pravosodno sodelovanje, gre za temeljni inštrument tudi, kar zadeva varstvo eh, pravic, kot eh, je že bilo rečeno, in predvsem, kar zadeva pravice tistih najbolj ranljivih, to so otroci. Hvala lepa. Hvala. Gospod Lebreton, izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Naša skupina nasprotuje šengenskemu sporazumu. In zato mora ta postati kar se da učinkovit za boj proti nezakonitemu priseljevanju. To mislim, da je namen te uredbe, na kateri temeli poročilo Lenarca. In eh, predvsem gre za predlog, katerega namen je, da se uporabi sistem, segmenjski informacijski sistem za to, da se, koliko se le da, eh, tujce, ki nezakonito prebivajo na našem ozemlju, vrnemo. Te, eh, kar zadeva amandmaje, ki so bili vloženi, ugotavljam, da nekateri ta cilj še krepijo, tako da ti gredo v pravo smer. In tu bi rad citiral tri primere. Amandma številka 5, ki omogoča petletno hrambo podatkov glede tujcev, ki so bili eh, vrnjeni brez spremljevalnega ukrepa prepovedi eh, vrnitve. Potem je tu tudi amandma eh, glede tega upozarjanja in pa amandma številka 20, ki omogoča poročilo Evropske agencije glede vrnitve statistik, Evropske stati, eh, agencije za statistiko glede števila vračanj. Na ta način mislim, da bo ta šengenski sistem lahko hm, koristil temu, da kolikor eh, se le da onemogočimo te migracijske tokove. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Миграционната криза... Господ Радев, хвала ли па, господа председател, миграцийска криза и варностна криза postavlja pod vprašaj sistem varnosti, sistem tudi informiranja in sam informacijski sistem. Ti sistemi morajo služiti oblastem in organom, ki varujejo evropske meje. Novi ukrepi in nove določbe so namenjene zagotavljanju boljše varnosti na evropskih mejah. Prosil bi, da podprete predlagane amandmaje glede oseb, ki se vračajo, tudi če ta ukrep ni pospremljen s prepovedjo vstopa. Na ta način bodo pristojni organi imeli neko pogled v potencijalno nevarnost, eh, ki jo oseba predstavlja. Na ta način bo sistem lahko bolje služil nam vsem, da bi na ta način zagotovili varnost na naših mejah, torej zunanjih mejah. No, ampak če govorimo o varnosti držav kot je Bolgarija, ki stotstotno podpira vse te ukrepe, mm, moramo vedeti, da je ključno, da to državo čim prej vključimo v šengensko območje. In še enkrat bi rad to sporočil predsedniku Evropske komisije, katera na ta način bo komisija dokazala, da je resnično, da je za njo resnično pomembno vprašanje varnosti na mejah strani parlamenta ni več prošen za besedo, za to besedo dobi predstavnik predsedstva, gospod Veličev. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, da na gospodje strani predsedstva lahko povem, da v tem trenutku prihajamo počasi k zaključku obravnave teh dosijev. Dobro je, da je parlament predlagal takšno časovnico, kot jo je. V svetu mm, se gibamo približno po, z isto dinamiko, tako da mislim, da bomo splošni pristop v svetu imeli pripravljen približno v podobnem času, kot bo tudi v glasovanju potekalo glasovanje o poročilu, tako da mislim, da bomo potem s trilogom lahko začeli zelo hitro in naš namen je seveda isti kot je namen parlamenta, kot smo danes slišali. Se pravi, tudi mi bi, če se le da, radi dosegli dogovor glede eh, teh eh, treh dosjejev do konca letošnjega leta. Tako da, kar se nas tiče, je vse kot dobra novica, da smo bolj ali manj na isti ravni in eh, glede na slišano danes ugotavljam, da je namen tako parlamenta kot sveta isti, se pravi, spostaviti čim boljši in čim bolj praktičen sistem eh, za praktike na terenu, da se na ta način zagotavlja čim više mera varnosti v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala. Čakamo še na stališče komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci, člani odbora Libe. Najprej hvala za vse te komentarje, ki so zelo premišljeni in eh, kažejo tudi na veliko mero znanja na vaši strani na tem področju. Države članice so podobne teme izpostavljale tudi v razpravi v svetu in veseli me, da so interesi držav članic in eh, vaši interesi in naši interesi v bistvu enaki. In eh, stališče, o katerih teče beseda v svetu, so zajete tudi v vaših predlogih amandmajev in zato tudi pričakujem, da bo kaj kmalo prišlo do dogovora glede teh dosejev, najverjetneje res eh, do konca leta. Mislim, da smo dosegli zelo dober napredek glede Europola in eh, naj samo spomnim na to, kar je dejal gospod Depre. Europol je začel uporabljati ta sistem zelo aktivno, zaenkrat je opravil že več tisoč iskan v sistemu zelo enostavno uporabo funkcionalnosti iskanja v uh, svežnih. In zdaj že predlagamo amadmaje k temu predlogu, da se tudi Europol uh, vključi v izmenjavo dodatnih informacij in potem bi imeli obveščanje v realnem času glede zadetkov v bistvu. In to mislim, da je zelo enostaven, zelo učinkovit način komuniciranja z Europolom, da Eh, se na ta način opredeli uporabo sistema eh, in eh, izmenjave podatkov. Tako da mislim, da smo tu dosegli zelo pomemben napredek. Prav tako želim izpostaviti pomen ohranjanja standardov, ki jih zaenkrat predvidevamo v tem pravnem inštrumentu in v rubrik za implementacijo. Kot ste omenili, je SIS ključnega pomena za varnost evropskih državljanov ne le z vidika terorizma, ampak tudi z vidika eh, kriminalitete, eh, čisto običajne, vsakodnevne kriminalitete. In to je zelo pomembno za dobrobit državljanov. Če ti čutijo, da so v varnem okolju, če je njihovo neposredno okolje varno, če se uspešno borimo proti kaznivim dejanjem tam, eh, je to seveda zelo dobro. Zato je pomembno, da ohranjamo iste standarde, da standardov ne nižamo. Še posebej vaš predlog eh, amadmaja glede eh, diskrecijske pravice za specifične eh, preverbe, člen 36, tu moram povdariti, da je ta možnost nekaj, kar mora v prihodnje biti na voljo za vse vrste kaznjive dejanja, ne le za najhujše oblike, ampak tudi za tista kaznjive dejanja, kjer je vse, Mm, prak zaporne kazni pod tremi leti, kajti resno, ko se neka preiskava začne, pristojni organi ne vedo, kakšna bi na koncu utegnila biti predpisana kazen. Organizirano, organiziran rop, naprimer, lahko povzroča tudi zelo veliko škode, lahko ima. odozame tja do 20 odstotkov prihodkov, tako da terorizem in druge oblike mm, kriminalitete so mm, ključnega pomena, eh, tudi če gre za nižje predpisane kazni. Naj povem par besed še glede hrambe podatkov. Omenili ste, da bi raje videli, da ohranimo obstoječ eh, sistem oziroma obstoječe obdobje hrambe. Mislim, da ta, eh, to zadržanje hramba podatkov ni prava terminologija. Kajti dejstvo je, da so vsi ti podatki varnostno relevantni in zato jih je potrebno hraniti, dokler so varnostno relevantni. Se pravi, dokler sam namen opozorila ni bil uh, izpolnjen, se pravi, da je oseba aretirana ali da se pogrešena oseba najde ali se ukraden predmet najde. Tako da mislim, da je treba govoriti o obdobju pregleda, ne pa hrambe, da se pregleda, ali je neko obvestilo še vedno veljavno. Tako da mislim, da je smiselno ohraniti eh, petletno obdobje, kajti v vsakem primeru so pravila jasna, eh, da je potrebno obvestilo eh, brisati enkrat, ko je namen izpolnjen. Glede specifičnih preverb in glede radljivih oseb, glede izginulih oseb pa je tako tako obdobje eh, pregleda eno leto. Tako da ne vidim nobenega tveganja, da bi imeli daljše obdobje. Zdaj, kar zdaj vračanja, ste omenili tudi, da bi vam bilo ljubše, če bi imeli petletno obdobje harambe, če tudi je mm, obvestilo že doseglo svoj namen in se je oseba in je bila oseba vrnjena, ampak tudi tu naj podarim, da je sis, eh, sistem, ki je operativen sistem. Končni uporabnik mora vedeti v sistemu, kaj storiti na podlagi informacij. Če imamo v teh obvestilih zgolj informacije, ne pa ukrepov, ki so predpisani, potem to seveda ni niti skladno z namenom SIS-a in to seveda lahko potem postane problem z vedika varstva podatkov oziroma informacij temeljnih pravic glede mm, podatkovnega subjekta. Tako da ustrajam, da kar zadeva eh, vračanje, kar zadeva eh, odločitve o vračanju, eh, teh ne bi ohranili v SIS-u, imamo pa Jordak in druge sisteme, kjer bi lahko identificirali najboljši način, kako to izvajati. To torej so ključni elementi glede nacionalnih kopij, obveznih nacionalnih kopij. Tu naj še enkrat podarim, da ne govorimo o kompletnih nacionalnih kopijah, ampak o delnih, glede alfanumeričnih podatkov, tako da mislim, da je to že velika razlika. Prav tako se strinjamo, da moramo okrepiti centralni sistem. Ampak z tehničnega vidika centralni sistem sestavljajo različne komponente, mreža in um, tudi mreža ima več komponent in potem sama aplikacija in vedno obstaja tveganje, žal, da eno od teh komponent pade. In zato je z vidika varnosti države in državljanov izredno pomembno, da imamo možnost eh, varnostnih kopij in to lahko rešujemo ravno z nacionalnimi kopijami. V tem kontekstu naj še enkrat podarim, da je nacionalna kopija tudi predmet zelo strogih pravil glede varnosti podatkov in varovanja podatkov. In tudi doslednosti podatkov, da so v nacionalnih kopijah in v centralnem sistemu podatki dosledni. Ta eh, doslednost podatkov se preverja vsak, eh, vsak mesec in se o tem tudi redno poroča. Države članice so mm, do sedaj dosegle raven eh, ničelne razlik in v primeru nekih večjih incidentov se je izkazalo, da je zelo koristno imeti nacionalno kopijo, kajti tudi če mreža morda ni delovala, je država članica še vedno bila sposobna opraviti preverjanje v sistemu SIS. In zato si želimo ohraniti ta predlog in eh, veselimo se že trialoga in veselimo se razprave z vami, ki bo potekala tudi seveda v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Poročeval, poročevalec ima sedaj uh, možnost za sklepne pripombe. Hvala lepa, hvala komisiji, hvala svetu. Zahvaljujem se vam za zelo kakovostno sodelovanje z obema inštitucijama. To je bilo zelo koristno. Dovolite mi nekaj pripomp. Najprej bi se zahvalil vsem političnim skupinam in pa poročevalcem v senci za njihove pripombe. Zahvaljujem se gospe Sipel za njeno pripombo. Naj povem, da se Eh, strinjamo z zaskrbljenostjo, ki ste jo izrazili. Tudi mi smo oblikovali predloge sprememb v isti smeri. Glede pripomb gospoda Depreja naj povem naslednje. Te pripombe pozdravljam. kajti uh, imamo sporazum glede nacionalnih kopij in glede potrebe po okrepitvi stabilnosti in učinkovitosti eh, srednjega sistema. In zahvaljujem se liberalni skupini, da se nam je pri tem pridružila. Zahvaljujem se gospodu Depreju tudi glede njegove druge pripombe, ki se nanaša na potrebo potem, da se učinkovito in v ustreznem času v okviru sistema Siren eh, tudi oblikuje odgovor. 12 ur je seveda pre dolgi rok, če potrebujemo takojšen odgovor. In to ne samo v primeru terorizma. Gospa Veržija, naj vam povem, da se strinjam z vašimi pripombami. Ne želimo, da bi prišlo do zmede med teroristi, begunci, priseljenci in tako dalje. In naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se temu izognemo. Tu lahko računate name. Strinjam se tudi s tem, da so temeljne pravice namenjene vsem, ne samo evropskim državljanom. In eh, zahvaljujem se gospe Veržija za njen predlog spremembe v zvezi s pravicami državljanov tretjih držav. To je prav gotovo nekaj, kar lahko vključimo v končno različico poročila. Če mi gospa Veržja dovoli, bi rekel celo naslednje. Za skupino GUE je po mojem mnenju lažje doseči vsega, ustrezna dovoljenja v obstoječem sistemu Schengen, SIS, kot bo to v novem sistemu. Razumem, da gospo Veržja skrbijo novi sistemi, ampak tu že imamo sistem, ki dobro deluje in ki nam omogoči, ustrezno zagotavljanje temeljnih pravic in glede na to dejstvo lahko izboljšamo že obstoječ sistem. Gospa Kiniči, Činiči, se strinjam z vami, reforma SISA bo pokazala, do, da bomo z novim sistemom lahko še bolje zaščitili mladoletne osebe in otroke. Predvideli smo opozorila, drugačna opozorila za otroke in nikoli ne pozabimo na to, kar na, na kar nas je opozoril Europol in sicer, da deset tisoč otrok je izginilo na območju Evropske unije. Moramo zagotoviti, da v prihodnosti do tega ne bo več prihajalo. Hvala lepa. Gospod Leboton, vaši prispeve, prispevki so se nanašali zlasti na poročilo gospoda Lenar, Lenarca. To mu bom prenesel, enako velja tudi za drugega kolega, gospod Radev, eh, pa je poleg tega podal tudi pripombo glede Bolgarije, na to bi se odzval. Bil sem eh, poročevalec eh, poročila o vključitvi Romunije in Bolgarije v šengenski prostor in naj povem, da se je o pogojih strinjal celoten parlament in celoten svet. Pogoji so bili izpolnjeni, to je bilo preverjeno in zato ni bilo nobenih eh, političnih in drugih razlogov, ki bi preprečili Bolgariji in Romuniji, da bi se priključila šengenskemu prostoru. Gospa predsedojoča, odgovoril sem na vse pripombe. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za njihove prispevke in kar optimističen sem, da bomo lahko izpolnili in iz, naredili, opravili naše delo uh, skladno z predvidenim koledarjem. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa za zelo profesionalno opravljeno delo, Carlos. Spomnila bi vas na to, da bomo o tem glasovali na sestanku odbora Libe 11. ali 12. oktobra. Naslednja točka na dnevnem redu, spoštovani kolegi, pa je boj proti pranju denarja s kazensko-pravnimi sredstvi in poročevalec je gospod Korao. Naj vas spomnim na to, da smo že 9. junija 2017 eh, poročilo predstavili v odboru eh, Libe. Predlog direktive je bil eh, predstavljen že leta 2016. To temelji na predhodni uh, Eh, zakonodaji na področju financiranja terorizma in eh, tega niso še vse države članice ratificirale. Poleg tega se pri tem upošteva tudi priporočila Financial Task Actions. tu uh, upoštevamo celo vrsto različnih uh, kriminalnih uh, dejavnosti, ki so povezane s pranjem denarja. In prav tako je to povezano tudi z ekstrateritorialnostjo. Skupni pristop sveta je bil prav tako sprejet leta 2017. Sedaj pa bi dala besedo kar poročevalcu. Gospod Korao, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. No, v prvi vrsti bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za res eh, kooperativno delo v zadnjih mesecih, tako kar zadeva pripravljalno delo, kako tudi kar zadeva razprave. Teh namen je bil priti do zelo jasnega okvira na koncu koncev. Gre za dokument, za direktivo, ki je zelo pomembna. Po mojem mnenju tu govorimo o harmonizaciji kazenskih sistemov, kar zadeva področje pranja denarja in tu govorimo o resnično problematičnem dejanju, gre torej za poskus legalizacije prihodkov predobljenih na nezakonit način. Tako da na ta način tudi izkrivlja legalni trg. Seveda, to postaja vedno bolj zapleteno in eh, naši sodniki, naši tožilci se vse težje soočajo z pregonom teh dejanj, tako da mislim, da je ta inštrument velika priložnost, da naše institucije naredijo korak naprej, ko gre za represijo nad tem eh, resnično. nosudnim uh, eh, zločinom. Mislim, da je predlog direktive zelo dober in uh, mislim, da je tudi sama osnova dokaj dobra. Za nas je pomembno, da imamo učinkovit sistem. Osredotočali smo se na tiste nekoliko težje vidike besedila. 27 amandmajev je bilo vloženih na predlog komisije. ključni elementi so vsekakor tisti vezani na definicijo pranja denarja. Gre torej za interpretacijo, ki lahko prede do specifičnega kar zadeva torej vprašanje, obrnjenega dokaznega bremena, to je inštrument eh, glede boja proti organiziranemu kriminalu, je pomembno, da damo sodnikom možnost, da seveda zaplenijo nezakonito pridobljeno pri premoženje. Če eh, delo, ki ga je opravljal Giovanni Falcone, je šlo v to smer. No, v tem besedilu smo predvideli nov člen v zvezi z zasegom premoženja, ki izhaja iz nezakonitih, eh, neke zakonite dejavnosti, ampak eh, kar zadeva obrnjeno dokazno breme, smo zadevo izpeljali nekoliko bolj jasno, da je torej zagotovljeno ravnovesje, kar zadeva pravice obtoženega. pomembno je, da na koncu pride do pravdnega postopka eh, in eh, da se zagotovi dokaze, ki so seveda onkraj kakšnega koli dvoma. Želeli smo uvesti nekakšno eh, dvojno, dvojen kriterij, za zagotavljanje spoštovanja eh, načela ja, dvojne kaznivosti. Ta ostaja pravilo, ampak eh, z amadmaji 9 in 10 imamo dve izjemi. Namreč država članica, ki želi eh, preganjati takšno dejanje, ima tu seveda naslednji dve eh, možnosti. Eno je eh, opredelitev posebno hudih eh, kaznjivih dejanj, ko gre za naprimer tehotapljanje ljudi, orožja in mamil, potem tudi poslovanje z državami, ki skazuje visoko stopnjo nevarnosti. Potem so tu tudi dejanja proti javni upravi. No, Pomembno je, da povem tudi, da želim v najboljši možni luči zadovoljati z vsemi poročevalci v senci, da na ta način pridemo na koncu do odločnega stališča Evropskega parlamenta eh, naprem svetu in komisiji in upamo, da bomo potem na koncu lahko čim prej prišli do rezultata. Kar zadeva časovnico, eh, sam koledar, 12. oktobra je predvidena 19. oktobra mm, predstavitev med majo, glasovanje v odboru 13. novembra in eh, upam, da bomo v plenemu potem glasovali nekje novembra, da bomo še pred koncem leta lahko zaključili s tem delom, ki se je začelo že kar lep čas nazaj. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Monika Holmajer ima sedaj besedo, poročevalka v senci. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej hvala poročevalcu, pa tudi poročevalcem v senci za odlično sodelovanje in tudi za to, da smo že zelo intenzivno izmenjali mnenje in se tudi eh, srečali s trokovnjaki na podlagi tega poročila mislim, da bomo lahko zelo dobro sodelovali. Pomembno je, da ne le v trenutku, ko je denar bil prejet, vemo, eh, da je potem eh, kazniva uporaba tega denarja, ampak da tudi, ko zvemo, da nekdo posluje s takšnim denarjem uh, in ve, da izhaja iz kriminalne dejavnosti, je to tudi kaznivo in to je tudi ključno. Kar zadeva otežene okoliščine, tu so tudi določena predhodna dejanja, ki so lahko še posebej huda in eh, to je treba vključiti. Mislim, da je to dobro razmišljanje, ampak eh, zanima me, ali bomo to omejili zgolj na terorizem in nezakonito trgovino z orožjem, ali pa tudi najhujše oblike kaznjivih dejanj, kot naprimer nezakonita trgovina z organi, ker ljudje ubijajo in tako naprej, ker gre za izjemne količine denarja, eh, eh, spolno izkoriščenje otrok in zlorabe otrok in tako naprej. Ne vem, ali res mislim, da se osredotočamo zgolj na terorizem in na nezakonito trgovino z orožjem. To bi, mislim, da. bilo nekako nesmiselno, da je to dvoje izpostaviti, ostale posebne hude oblike kaznjevi dejanj pa izključiti kot ne tako zelo hude. Tako da o tem velja še razmisliti. Glede aktivnosti mm, torej uporaba nabiralniških podjetij in tako imenovanih smrfing, se pravi, da se velikanske zneske potem razprši na male zneske in se na ta način denar eh, skrije eh, pod pragom eh, za poročanje in na ta način potem eh, takšnih eh, sindikatov, kot se imenujejo, ne identificiramo tudi na takšni dejavnosti, ki vsekakor pristojnim organom zelo otežujejo življenje. Prav tako imamo posebno direktivo tu, vprašanje ali se bomo sklicevali neposredno na to direktivo, ker morda mm, lahko povzroča dvojna zakonodaja določene težave, ampak pomembno je, da neposredno upoštevamo mm, druge direktive, ki je sprejel že svet eh, in parlament, kajti to je smiselno. Eh, in tudi tu mislim, da je potrebno marsikaj razjasniti. Še ene par zdaj bomo pač eh, razrešili v nadaljih pogovori, bi pa rada tu izrekla eh, kompliment, mislim, da zelo dobro sodelujemo in mislim, da bomo vsekakor našli ustrezne rešitve. Hvala. Thank you, Monika. Hvala lepa. Monika Ana Gomes ima besedo. Hvala lepa. Nas je ukoral za to poročilo. Hvala za sestanke z strokovnjaki, to je bilo za nas vse koristno in hvala za ustvarjalne ideje, ki jih najdemo v tem besedilu, ki krepi predlog komisije. To je zelo pomembno vprašanje. In skladno z našimi dognanji v okviru dela odbora za panamske dokumente, res smo obvezani k uspehu. Moramo ukrepiti to direktivo in eh, moramo dati tudi organom pregona in pravosodnim organom ter tožilstvu učinkovito orodje za preganjanje te oblike kriminala. Naj spomnim, da gre tu za boj proti organiziranemu kriminalu, ki financira terorizem. In to je vidik, ki ga naše države članice, ko se s tem ukvarjajo, pogosto pozabijo ampak mi kot eh, poslanci moramo to izpostaviti, če želijo biti države učinkovite pri boju proti terorizmu, morajo biti učinkovite tudi v boju proti financiranju terorizma. Organiziran kriminal izkorišča vrzeli v naših eh, finančnih, davčnih sistemih in pravnih sistemih. Prepričana sem, da je cilj tu tudi izboljšanje sodelovanja med eh, organi pregona in pa tožilstvom v boju proti pranju denarja in sorodnim kaznjivim dejanjem. Naj povem, da je sedanja faza zelo pomembna. Ne moremo se osredotočiti na boj proti pranju denarja samo v pravno kaznivih dejanjih. Pogosto je namreč eh, dvom oziroma sum tisti, ki nas privede do tega, da sledimo denarju. In to nam eh, organi pregona in pa tožilci vedno znova ponavljajo. glede zaplembe je v dokumentu predlagan en način, ampak eh, isto bi lahko dosegli tudi, če bi se sklicevali na direktivo o zasegu premoženja pridobljenega z kriminalno dejavnostjo. To bi lahko tu še ukrepili. Prav tako bi izpostavila tudi pomembnost tega, kar Ignacio Korao predlagal glede kriminalne dejavnosti, ki se odvija na območju tretje države, pa tudi situacije, kjer se ta sredstva nalagajo v premoženje v tretjih državah. Zelo pomembno je, da se tu vključi tudi vprašanje korupcije. Prihajam iz Portugalske in ta hip podpredsednik eh, Angole, torej portugalski sodniki so obsodili podpredsednika Angole, ki je poskušal preprečiti preiskavo na področju korupcije, s tem, da je poskušal podkupiti sodnike na portugalskem. Sklicuje se na imuniteto, sklicuje se na to, da se vse te, vsa ta kaznija dejanja niso odvijala na portugalskem, temveč v tretji državi, no, ta podkupljen sodnik je sedaj v ječi in tako dalje. Ta element ekstrateritorijalnosti je res eh, pomemben, če želimo, da bo zakonodaja učinkovita. Živimo v globalnem svetu in to moramo zelo jasno tu tudi zapisati. To je zelo pomemben vidik celotnega vprašanja. Prav gotovo moramo še nadaljevati z delom. Videli bomo tudi, kakšne amandmaje bomo prejeli. Ampak eh, na nekaterih področjih bi lahko naredili več, lahko bi se tudi navdihovali s eh, rezultati dela odbora o panamskih dokumentih. Največje agencije, ki so dejavne na področju pranja denarja, so prav tiste, ki bi morale eh, zagotavljati, da se zakonodaja ustrezno izvaja. Tu gre za odvetnike, za nepremičninske agente, za računovodje. In pri tem mislim, da ni dovolj, če predvidimo samo kazanske sankcije, temveč tudi upravne sankcije in um, uh, prepoved opravljanja poklica. Kar smo ugotovili pri panamskih dokumentih je, da so tu upletene tiste uh, agencije oziroma posamezniki, ki bi morali zagotavljati ustrezno izvanje zakonodaje in ki bi jih morali tudi uh, nadzirati države same. Ampak uh, do tega ni prišlo. In uh, združenja, poklicna združenja nam tudi povejo, da uh, dobijo zelo malo poročil od teh um, poklicov. Naprimer računovodje, eh, odvetniške zbornice in tako dalje ne nadzirajo ustrezno teh poklicov. To je farsa. Moramo tu predvideti sankcije, ki ne bodo samo kazanske, temveč ki bodo eh, tem ljudem lahko tudi omogočile oduzem licenc za upravljanje poklica. Hvala lepa, ne vidim drugih poročevalcev v senci, ne vem, če svet želi besedo, če ne, potem bi prosila komisijo. in njenega zastopnika gospoda Blusmana, da prevzame besedo. Hvala lepa, hvala za to poročilo. Tudi sam bi se zahvalil najprej pročevalcu gospodu Korau za odlično opravljeno delo kot veste, komisija v tej fazi razprav še ne more sprejeti formalno nobenih amandmajev, ampak naši strokovnjaki so si besedilo ogledali in ga ocenjuje zelo pozitivno. Veselim se že razprave o amandmajih z vami. Cenimo podporo parlamenta za ključne, uh, ključne teme, uh, ki jih najdemo v predlogu komisije. Ker uh, Eh, večina eh, kriminalcev uživa sadove lastnega kriminala, je to smiselno. Na to eh, področje uporabe te direktive se mora razširiti na tudi druga kazniva dejanja, ne samo najhujša. Upam, da bo parlament lahko kmalu dosegel stališče in upam, da boste to stališče lahko tudi vsi podprli. In veselim se že razprave na to temo. Gospod Korao, izvolite. Grazie. Beh, innanzitutto, mm, innanzitutto credo che sia... Hvala, ja, v prvi vrsti mislim, da tako to, kar je zdaj gospa Holmajer kot eh, gospa Gomeš, je predstavljal nekaj, kar se lahko odpremo. Mislim, da bomo našli ustrezno rešitev, ustrezen kompromis. Te, kar zadeva seznam, ko sem podal to predstavitev, sem skušal dati nekaj primerov eh, terorizma, korupcije. Eh, v členu 9 imamo že zelo širok eh, seznam, tako da mislim, da imamo tudi možnost, da to naknadno potem razširimo pomembno je, da ta direktiva zajame širok nabor dejanj. Mm, pomembno je, da vključimo mm, čim več takšnih dejanj, ki so lahko predhodno dejanja pranja denarja. Kar zadeva podjetja je namen ta, da vključimo tudi pravne osebe. Je pa naj gre za velike ali male pravne osebe, nismo mi tisti, ki bomo to opredelili ali vedeli, dejstvo pa je, da morajo biti države, članice posamezne, tiste, ki bodo izpostavile, eh, ki bodo opredelile to njihovo velikost. Gospod Gome še seveda strinjam, tako kar zadeva pravosodnega sodelovanja. Zdaj seveda temelja direktiva, ki jo je predstavila komisija, seveda sledi cilju, da uporabimo tudi sistem sankcij za to, da ima vsebina ta, te direktive tudi neko, nek smisel. Zato imamo tu sankcije, prepovedi ali administrativne sankcije, da se lahko vsaj prekine nek takšna vrsta dejanj. Mislim, da se tu kar strinjamo, mi bomo vsega kar tu poskušali stvari še izboljšati, da bo ta bolj jasna in učinkovita. To je naš cilj in uh, upam, da bomo v naslednjih tednih na naših srečanjih ta cilj tudi lahko dosegli. Hvala. Job on such important... Hvala za to pomembno delo na tem pomembnem dosegu. Rok za ločitev predlogov sprememb je 12. oktober do 12. Tako da bodo vse skupine imele možnost, da to storijo. Potem o predlogih pogovora v Libiju 13. oktober. Torej, prevodi pa bodo na voljo poznaje. 13. novembra pa bomo glasovali. Pride se da pa gremo naprej. Točka 15, 16, 17. Pročilo komisije, parlamentu, svetu, uh, eh, Evropskom svetu in svetu. Sedmo poročilo o napredku pri izvajanju izjave EU in Turčije. Torej, Tukaj gre za predstavitev koordinatorja za izvajanje izjave EU in Turčije. Torej, to je 14. poročilo o premestitvi in preselitvi, to je 18. točka, po sedem poročilo napredku pri izvajanju izjave EU in Turčija, potem naprej sodba sodišča v združenih zadevah, uh, z dne 6. septembra 2017 o tožbi Slovaške in Mačarske proti začasnemu mehanizmu za obvezne premestitve prosilcev za azil. Dear colleagues, let me start. Almost exactly. Kolegi, pred dvima letoma je svet sprejel dva sklepa. Ena Petri in ena 601 da bi torej premestili 160 tisoč ljudi iz Italije in Grče, da bi pomagali tem državam pri obravnavi visokega pritoka teh oseb, ki želijo mednarodno zaščito. Potem julija 2015 pa je svet dejal, da bo preselil 22.504 eh, oseb od držav, ki so prejemale begunce, torej vse to zaradi sirske krize. Danes, dva dneva pred um, sklepom, pa smo ugotovili, da manj kot 20 tisoč oseb, ki so bile dejansko uh, pres, premeščene iz Grče in manj kot 9 tisoč iz Italije, uh, torej od vsega 17 tisoč, uh, ki bi jih lahko uh, um, premestili iz Turčije, torej odstotek je bil nizek. To je pomenilo, da nismo izpolnili ciljev, ki so bili predstavljeni leta 2015, um, ampak vendarle, v določenem meri pa smo nekaj naredili, torej, ko gre za premestitev in preselitev. Sodelovanje s Turčijo je pokazalo, da smo lahko zmanjšali število prihodov v Grčijo. Potem smo imeli še druge razloge, zakaj sklep sveta ni bil ustrezno zveden. Številne države niso želele v celoti sodelovati s to schemo. Dve državi sta celo začeli s postopkom pred Evropskim sodiščem proti tema dvema sklepoma. Napak no, sodišče je zavrnilo te zahtevke mađarske in slovaške in sicer pred nekaj dnevi. Sedaj bomo torej slišali povzetek sodbe od pravne službe. Poleg tega je komisija začela postopek zaradi kršitve proti mačarski, češki in polski. Ti dve zadnji nista eh, premestili niti enega posameznika. Torej, to je širša slika in sedaj bi radi slišali eh, o trenutnem stanju od komisije, pa tudi o tem, kakšna bo pot za naprej, ko gre za premestitev in pa preselitev, kajti še vedno veliko ljudi čaka na premestitev, sploh v Grči. In eh, prav tako je vedno več tudi prošnja za preselitev sploh iz sredozemlja. Gospod Verbej, torej besede vaše lahko poročate o tej izjavi in v Turčijo. Prosim, besede vaše. Hvala lepa in vsi lepo pozdravljeni. torej izjava je od Turčja. Ta izjava še vedno prenaša konkretne rezultate in smo dosegli veliko ciljev, ki so bili izpostavljeni um, na svetu, torej to so naredili evropski voditelji. V zadnjih mesecih je bilo sicer več prihodov kot pa prej, ampak še vedno jih je predvsem manj, kot pa preden je bila sprejeta izjava EU Turčja. Poprečje prihodov od izjave je 80 na dan pred izjavo, torej 6 mesecev predtem, pa je bila številka okoli 4000 na dan, kot sem še večkrat dejal v tem odboru. Tudi število mrtvih in pa pogrešenih se je precej znižalo, torej je približno skladno s prej omenjenim številom znižanja prihodov. Potem pa se pogledamo nekaj drugih dejavnikov. Obdelava prošnja za azil, kar v redu poteka. Jaso in pa Centr za azil so obravljali 25 eh, tisoč zahtevkov in skupaj z enotnim akcijskim načrtom, ki smo odrekli z ministrom Ozalesom iz junija tega leta, je sedaj zaostanek iz prve faze v bistvu odpravljen. No, ampak nažalost, po drugi strani, pa moram omeniti tudi zvišene število novih prihodov, avgusta in pa septembra. Zato imamo ponovno to zamudo v zadnjih mesecih. In to seveda zahteva več pozornosti. No, ampak sedaj skupnim ukrepom EASA in pa azilnih služb mislim, da bomo lahko ponovno začeli odpravljati te zamude v naslednjih tednih. Torej to kopičenje takšnih prošenj. Je pomembno, da države še vedno pošiljajo ustrezne strokovnjake eh, preko EASA. Naj povem, kako se skupaj deluje v praksi. Okoli 370 ljudi dela na otokih, ko gre za azilne zadeve. Okoli 245 od teh jih dela preko EASA. To so glavno tolmači, strokovnjaki in pa ljudje, ki vodijo evidence in registrirajo osebe. Kot sem že večkrat povedal v tem odboru, glavno osko grlo, je bilo spremljeno odločitev v drugi fazi postopka za azil in nažalost ta problem še vedno ostaja, kot sem že povedal na prejšnjih predstavitvah. Je bilo spostavljenih 13 odborov za to kopičenje, za zamude, bilo jasno, da ti odbori niso bili zadosti učinkoviti, zato smo potem dodali še 18 dodatnih poročevalcev, ki so pomagali pri tem delu. Potem smo še razvili dodatna IT orodja in tako dalje. Ampak kljub vsemu temu se učinkovitost ni zelo izboljšala in še vedno obravnava okoli 30 eh, primerov na teden in to je pre nizka številka. Sedaj pred par dnevi je državni svet po dolgo časa končno sprejel sodbo v zvezi z dvema siricama, ki so jo vrnili v Turčijo. Državni svet je razsodil naslednje. V teh specifičnih primerih bo varno, da jo vrnejo, torej so v bistvu podprli vrnejo sodbo iz prve in pa druge instance, eh, torej stopnje. Na podlagi te sodbe se potem lahko poznajo ugotovi, da bo torej, več takšnega sprejmena odločitev v tej smeri. Torej, da je to predsednjstvo za naprej. In še nekaj, kar je povezano s tem. vračanja. Eh, sicer ostajajo, ampak jih ni veliko od začetka izjave. So 1925 ljudi vrnili v Turčijo. To so glavno državljani tretjih držav, ki običajno nimajo. Uh, pravice do mednarodne zaščite. Okoli 200 sircev so prav tako vrnili v državo izvora, ampak eh, to na prostovoljni osnovi, torej so se oni odločili, da bodo šli nazaj. Potem še nekaj se je skazalo. Grška policija ima težave pri odkrivanju ljudi, ki so prejeli te dvojno negativne sodbe. Tudi pri drugih državah vemo, da če je postopek traja dolgo časa, potem stvar postane vedno težja, vedno težje ugotoviti, kje so ti ljudje in vedno težje jih je pa te vrniti. No, to pomeni marsikaj. Kot prvo, potrebujemo seveda pravične, ampak tudi, tudi hitre postopke. tako da ni treba predolgo čakati na vse skupaj. To je seveda dobro, eh, če so postopki hitri, ampak prav tako potrebujemo tudi boljši pregled tega, kje so ljudje, ki čakajo na te postopke. Torej tudi na tem še delamo, tako da bi izboljšali izbiranje informacij in upravljanje teh podatkov. In še nekaj za konec. To morda ni priljubljeno v tem odboru, ampak potrebujemo učinkovito politiko vračanja eh, in zato tudi potrebujemo stresne zmogljivosti za tiste, ki ne morejo ostati. Sedaj smo te zmogljivosti izboljšali. Na Kosu in pa na Lesbo se smo okrepili te zmogljivosti. No, ampak na drugih otokih pa še vedno eh, to ni zadosti učinkovito opravljeno. Zato je praksa tukaj problematična. No, potem schema za prostovoljno vračanje IOM-ja, tu pa dobro deluje. 10.500 ljudi so vrnili preko te scheme, nikoli 1.800 neposredno zatokov. In sedaj sem že pri bolj težavnih točkah in sicer zaradi več prihodov v zadnjih dveh mesecih. Imamo težave v sprejemnih centrih, kaj ti razmere tam so se začele poslabševati, ker je pač preveč ljudi tam, preveč ljudi na otokih. In to velja zlasti za Lesbos in Samos. Tam je največ teh novih prišlekov in to seveda povzroča velike težave. Samo da ne bo nesporazuma. Glede, ni res, da um, so si tam nekako ujeti, oziroma da vsi ostanejo tam. To ni res. Če si pogledamo, koliko ljudi prihaja na te otoke in koliko jih odhaja, vidite, da jih kar veliko v bistvu odhaja. Torej, marsi, ki so odpravili geografske omejitve zaradi ranljivosti in podobno, se je gotovilo, da jih ne morejo vračati v Turčijo. Torej, to se pogosto dogaja. No, na vsak način pa še vedno, um, kljub tem odhodom, je pritisk na otokih še vedno zelo hud. Torej, to je sedaj izziv za naslednje obdobje. Potem lahko to še pozneje komentiram. Uh, ampak no, gotovo bomo na to še prišli poznaj v vsakem primeru. Pa še nekaj, kar je bolj pozitivno. Razmere na celini se izboljšujejo. Na začetku smo imeli zelo slabo situacijo. Po začetku izvajanja te izjave je v Turčija ehm, je bila stvar problematična, potem pa smo stvari izboljšali zaradi več zmogljivosti, zaradi hitrejših uh, sistemov premestitev in pa zaradi drugih schem. Sedaj mislim, da ni več večjih težav. Na celini. Ne rečem, da ni težav, ne rečem to, ampak ni več velikih težav na celini. Prav tako je bila stlačna gotovina preko ekoinstrumentov in to tudi izboljšuje samostojnost teh beguncov in migrantov na celini. In tukaj, z tega zornega kota, smo nekoliko na boljšem kot pa ljudje otokov. Potem pa premestitev, kolega bo še povedal pa stvari, imam pa bi pa sam nekaj tukaj spostavljeno na začetku, glede Grče konkretno. Pogosto pravijo 66 tisoč ljudi bi premestili iz uh, Grčije in samo 20 tisoč so jih dejansko torej manj kot je bilo načrtovano. No, gledajte, teh 66 tisoč, eh, ta načrtovana številka je bila dorečena pred izjavo EU Turčja in potem pač ni bilo več teh 66 tisoč ljudi za premestitev na voljo. Zato res bodimo previdni, ko se spuščamo takšne komentarje. No, bom zaključil svojo izjavo za enkrat in sem pripričan, da bom lahko odgovoril na drugo vprašanje. Hvala, gospod Nilsen. Prosim, poročilo o sklepu za premestitev in ponudalne spremljanju. Hvala lepa. Gospoda predsedujoča, omenili ste glavne številke, torej kje smo sedaj. Sedaj bomo iz Italije in pa Grče eh, premestili 300 tisoč ljudi. Do sedaj, torej v zadnjih mesecih, smo imeli okoli 2000 eh, teh na mesec, torej julija, augusta, septembra. To je sicer manjši upad, ampak še vedno kar visoka številka. Septembra je bilo objavljeno 15. poročilo in tam smo izpostavili napredek, ki smo ga dosegli. Torej, sedaj je postopek bolj enostaven, izklevanje boljše in prav tako smo opozorili tudi na napredek, ki je bil dosežen pri premestitvi mladoletnikov brez spremstva. No, kaj pa za naprej? Kot prvo, glede na sklepa, eh, lahko rečemo, da to velja za tiste, ki so prišli eh, v Italijo pa Grčijo do 26. septembra. Sedaj je glavna prioriteta to, da tisti, ki eh, ostajo, ki spoštujo standarde, ki so upravičeni do premestitve, ki jo predlagate države, eh, bodo sedaj premeščeni v naslednjih mesecih. Sedaj so bili vzpostavljeni postopki in to bomo sedaj izvajali. To ne bi se zgodilo v nekem razumnem času, naprimer v naslednjih par mesecih. Kakšna je trenutna ocena, glede na trenutno situacijo? Torej, koliko je registriranih za premestitev, okoli 6, morda 7 tisoč dodatnih oseb bi lahko premestili iz Italije in Grče v celoti v naslednjih mesecih. Torej, to bo nekako do konca tega obdobja scheme za premestitev. Potem pa se je komisija odločila, da ne bomo predlagali eh, razširitev in podaljševanj teh sklepov, kajti želimo poslati močno sporočilo, da so zakonodajalci morali najprej doseči napredek pri dublinski uredbi, tako da bomo šli eh, naprej, torej od začasnih ad hoc schem na nekaj bolj strukturiranega, stabilnega in nov Dublin mora vključevati potem tudi zavezujoča pravila za premestitev. To bo del stabilnega sistema v prihodnosti, torej, da to ne bo vse skupaj samo ad hoc. Torej, to so te scheme. Potem pa smo v včerajšnjem sporočilu komisije omenili še naslednje. Pozivamo države članice, da še vedno kaže solidarnost z Italijo in Grčijo, dokler ne bomo imeli na voljo novega Dublina. Pač odvisno od pritiska posamečnih držav in pa odvisno od eh, politične volje v teh državah, torej kaj lahko storijo. Torej, počilo 6. septembra ehm, ni bilo povzemanje vseh lekcij in izkušenj, ampak vseeno mislim, da je prav, da rečemo, da smo skupni prizadevanjem, torej na evropski, nacionalni, regionalni ravni, ehm, pokazali, da ta sistem premestitev lahko deluje in je izvedljiv in lahko igra pomemben vlogo pri izkazovanju solidarnosti sploh solidarnosti s temi državami v prvi bojni črti na jugu sredozemlja. To so te glavne izkušnje pred nami in moramo na to misliti sedaj, ko bomo tudi izpilili nov dublinski sistem, tako da bomo nadgradili trenutni sistem. Potem pa še preselitev. Sedaj je številka okoli 23 tisoč ljudi, toliko je bilo preseljenih v Evropsko unijo. To je od julija um, 2015 naprej prav tako to vključuje tudi del preselitev iz izjave EU Turčija. Sedaj tudi prihajamo do konca uh, scheme, torej po juli 2015 smo že videli, da so skoraj da vse države, skoraj da so države izpolnile svoje zaveze, potem je bil menil še dve scheme, trenutno financirane za države članice, ti dve scheme se končujeta iz tehničnih razlogov do konca tega leta in kot veste, Imamo tudi predlog za novo schemo za preselitev, to je sedaj pred nami, ampak moramo to še uh, doreči in se o tem pogajati. Torej, kako uh, eh, upraviti ta prehod do naslednjih schem? Komisija je včeraj izdala priporočilo za države članice, da bi 50 tisoč ljudi preselili v naslednjih dveh letih. Uh, K temu bi dodali tudi dodatno finančno podporo, torej 10 tisoč evrov na preseljeno osebo, to pomeni 500 milijonov za preselitev za to omenjeno obdobje. Torej 50 tisoč je številko, ki jo mi predlagamo kot cilj in to pomeni vsaj, potem se lahko to še izboljša, seveda upam, da bodo države uh, torej, še izboljšale to poprečje. Poleg tega imamo tudi naše priporočilo, ker mislimo, da se mora EU bolj sredočiti na ta napredek, torej od teh 50 tisoč eh, imamo na primer Turčjo, Jordanijo, Libanon eh, in potem še 5-6 držav v Afriki. Eh, to so države gostiteljice ali beguncev ali pa so ob teh poteh okoli Libije, na primer. Torej vse te države so najbolj relevante za scheme za preselitve. Toliko z naše strani. Hvala lepa. Um, uh, Hvala, gospod Warren. Iz pravne službe. Torej, prosim, zakraši pozetek te svadbe uh, sodišča glede mačarske in slovaške. Prosim. Hvala. torej Slovaška in Mačarska, sta z dvema ločenima zahtevkoma zahtevali razveljavitev eh, sklepa sveta iz 22. septembra 2015. Eh, to je uvajalo začasne ukrepe za mednarodno zaščito ehm, za posameznike iz Italije in pa Grčije. Ta sklep je bil sprejel eh, glede na člen 78.3 pogodbe o delovanju Evropske unije. Potem si je posredovala tudi Polska in je podprla tudi države, Mačarsko in pa Slovaško, Belgijo, Nemčijo, Grčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg, Švedska in komisija. Pa so podprli svet. Parlament se ni vključeval v to zadevo. Evropsko sodišče je potem zavrnilo oba zahtevka in so izrazili svoje stališče o vseh mehanizmih, um, ki so bili izpostavljeni. In tako je sodišče razjasnilo nekaj stvari, naprimer med institucionalne odnose, prav tako pa je bilo govora tudi o samem postopku in pa glavnih načelih, ki so povezana s to azilno politiko. Uh, obe državi sta imeli tri tipe sredstev in mehanizmov kot prvo dejali so, da če 83 pogodbe o delovanju uh, ni ustrezna pravna podlaga za ta sistem, potem naprej so omenili še druge mehanizme in sicer, da postopek odločanja ni bil zakonit oziroma ustrezen, potem še tretji tip, uh, tukaj pa šlo za samo podlago, torej sorazmernost vseh sprejetih ukrepov. Najprej pravna podlaga, Slovaška, in Mačarska sta nasplošno dejali to, da zakonodajni postopek uh, bi moral veljati na drugačen način, kajti um, člen 83 predvideva posvetovanje z Evropskim parlamentom. Torej, Evropsko sodišče potem eh, dejalo naslednje. Pravni akt um, ni zakonodajk v unije, um, torej razen če eh, se to opravi z običajnim zakonodajnim postopkom ali pa s posebnim zakonodajnim postopkom. No, ampak 78.3 eh, sicer piše, da se treba posvetovati z Evropskim parlamentom, ampak ni pa nobenega sklica na konkreten zakonodajni postopek. In eh, sodišče je zato dejalo, da ta sklep um, ni zakonodajni akt, ki bi ga morali sprejeti z takšnim zakonodajnim postopkom in posvetovanjem. Potem naprej sodišče je dalo, da člen 83 omogoča institucijam Unije, da spremlja začasne ukrepe, ki so nujni za to, da se na učinkovit in hiter način odzovemo na izredne dogodke, kot naprimer množični pritok razseljenih oseb. In torej ti začasni ukrepi eh, lahko eh, pomenijo odklon od eh, zakonodajnega akta, torej treba omogočiti to odstopanje, to izjemo. Ampak ta izjema tudi nekako mora imeti svoje omilitve, torej določa področje uporabe, tako materialno kot začasno področje uporabe. In še, da takšni začasni ukrepi ne morejo stalno zamenjati nekega zakonodajnega akta. In sodišče dejalo, da so bili vsi standardi ustrezno spoštovani. Potem pa še začasno področje uporabe, torej 27. septembra 2015 in potem eh, do septembra 2017 je bilo to obdobje in uh, sodišče dejalo, da to je bilo torej začasno omejeno in um, da to ni bil problem. In sodišče je potem še odgovorilo na argument Slovaške in sicer, da sedaj glede na člen 83. Uh, eh, se lahko gotovi, da so bili to izredni dogodki zaradi množičnega pritoka eh, razseljenih oseb in sodišče dalo, torej, da so bili tudi tukaj vsi standardi spoštovani, da torej argument Slovaške ni bil ustrezen. Sedaj pa še sprejetje um, te sodbe. Obe državi, um, tožnici sta se sklicovali na sklep um, iz junija 2015, kjer je bilo govora o te um, nujni premestitvi, no, ampak v bistvu so imeli že prvi sklep o premestitvi 14. septembra 2015, ki se nanaša na isto področje in tukaj je šlo torej za 40 tisoč oseb, ki so zahtevali mednarodno zaščito. In eh, ti ljudje so bili v Grčiji in pa v Italiji. Torej, to je bila prva podlaga. Obe tožnici ste dejali, da je ta sklep uh, presegal uh, sklepe Evropskega sveta in da ta sklep torej, ni spoštoval določb iz Evropskega sveta, kajti um, tam je pisalo, da bi morali odločitve o eh, premestitvi sprejemati s soglasjem, tukaj pa je bilo to sprejeto s kvalificirano večino. Torej, sodišče najprej dejalo, da ja, ti sklepe Evropskega sveta so bili že predmet razsvojena um, eh, preko drugega sklepa in še več ta določba ni bila relevantna, kajti Evropski svet je sprejel sklep in s tem sklepom je nemogoče um, odpraviti um, torej, um, možnost pobude za komisijo. Tukaj sicer um, je bilo govora o 400 tisoč ljudeh, ampak komisija je imela še vedno možnost podati pobudo sicer je običajno treba sprejemati takšne sklepe z eh, soglasjem, ampak vseeno pa ni mogoče spremeniti načina glasovanja. Um, in v primeru 83 je način glasovanja kvalificirana večina, ne pa soglasje. In potem še dve tožnici sta dejali, da je treba poštevati tudi kršene standarda posvetovanja z Evropskim parlamentom. Um, no, tukaj pa je treba reči, da je svet vsebinsko spremenil nekatere določbe glede na začetni predlog komisije. Na začetku naj bi predvsem pomagali Grči um, in Italiji, no potem pa je bilo kar še v um, Mačarski in Mačarska je dejala, da se želi umakniti iz eh, tega sklepa in potem nov sklep ni uh, se več nanašal na Mačarsko in uh, svet je torej sprejel nov sklep torej mađarska in slovaška sta dejali, da parlament ni bil vključen v posvetovanje in zato naj bi svet kršil um, te določbe iz 1873, torej se niso posvetovali. In sodišče je potem podalo še naslednje. Posvetovanje s parlamentom je vključeno v pogodbo, to seveda je um, posvetovanje o osebini. In če se to ne spoštuje, torej to lahko pomeni razveljavitev ustreznega sklepa, um, ker ti, kot pravi sodišče, posvetovanje s parlamentom je torej, del sodelovanja parlamenta v zakonodajnem postopku in to je bistveni del, uh, ki je določen v pogodbi. In prav tako se to nanaša tudi na spoštovanje demokracije, ter, torej na um, vključitev ljudi v takšno spremenjeno odločitev. Torej, to je načelo. No, ampak po drugi strani pa sodišče dejalo nekaj drugega, da ta sprejeti sklep iz sveta je bil odklon od začetnega predloga komisije, ker se ta sklep uh, ni več nanašal na konkretno mačarsko. No, no ampak eh, sodišče je dejalo tudi to, da parlament je bil obveščen o omenjenih spremembah in sicer eh, na izrednem plenarnem zasedanju mm, parlamenta 16. septembra 2015 in to pred sprejetjem resolucije 17. septembra 2015, kar je omogočilo parlamentu, da upošteva v svoji resoluciji 17. septembra 2015 tudi vse spremembe ki so bile predvidene v svetu in torej, da parlament je bil obveščen o teh spremembah. No, potem je sodišče dejalo, da so bile tukaj vnešene še druge spremembe, ampak da te druge spremembe niso bile vsebinske, da niso vplivali na predlog komisije in da zato ni potrebno dodatno posvetovanje s parlamentom. Državi, dožnici ste še dejali, da je svet vsebinsko spremenil predlog komisije. Ne, da bi to sprejeli z eh, soglasjem. No, ampak tukaj je sodišče dejalo, da je komisija de facto spremenila svoj začetni predlog, ker so sprejeli spremembe iz prejšnjega besedila na različnih srečanjih v svetu in zato ni bilo več treba spoštovati tega koncepta soglasja. Potem naprej, ta sklep v bistvu ni zakonodajni akt, kot smo že predajali, in zato postopek spremenja odločitev, eh, drugače kot sedaj Mačarska in Slovaška, ni bil v skladu z običajnim standardom sodelovanja z parlamenti. In potem je torej sodišče dejalo, da um, tudi standard uporabe jezikov ni bil kršen. Sedaj pa še vsebina. Um, potem pa še nekaj glede sorazmernosti tega sklepa. Sodišče je ocenilo naslednje. Um, mehanizem premestitve ni bil ukrep, ki bi bil neustrezen uh, glede na doseganje zastavnega cilja. Torej, to pa je bilo pomagati Grči in pa Italiji uh, pri tej krizi. V tem smislu uh, je sodišče odločilo, da veljavnost teh eh, sklepov ne more biti retrospektivno postavljena pod vprašaj eh, eh, skladno z načelom učinkovitosti. Dejansko, ko zakonodajalec Unije ocenjuje prihodnost novega akta, Eh, ta ocena ne more biti postavljena pod vprašaj, razen če se izkaže, da je napačna glede na podatke, s katerimi smo razpolagali, ko je bil ta zakonodajni akt sprejet. Ne moremo pa upoštevati naknadno uh, ugotovljenih dejstev. Svet uh, je na podlagi statističnih podatkov analiziral situacijo in zato je bilo sodišče mnenja, da je svet izpolnil svojo dožnost. Glede teh eh, dodatnih eh, elementov, ki naj bi po mnenju slovaške in pa mačarske kazali na Eh, odsotnost eh, so razmernosti. Glede tega je sodišče ugotovilo, eh, da svet ni mogel, ko je sprejel to odločitev, predvideti, kaj se bo zgodilo. Ni mogel predvideti, da države članice ne bodo izpolnile svojih obveznosti. To je bilo nemogoče. Na to sodišče meni, da svet eh, ni napačno ocenil situacije, ko je ugotovil, da cilja ne bi bilo mogoče doseči z manj restriktivnimi postopki. Eh, sodišče ima tu precej eh, širok diskrecijski prostor in glede 40 tisoč oseb, ki so bile Eh, sprejete nekaj dni prej, torej odločitve v zvezi s temi osebami eh, niso zadostovale za eh, tokove, ki so prišli kasneje julija 2015. In zavezujoča narava tega sklepa sveta je bila potrebna. In tu bi izpostavil še to, da svet, eh, sodišče to um, povezuje z načelom solidarnosti iz člena 84 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Tam je namreč zapisano, da načelo solidarnosti zahteva, da države članice razdelijo breme uh, med sabo, vključno s finančnimi bremeni. Sodišče je prav tako odgovorilo na uh, argument eh, Mačarske, ki je pripravila analizo različnih uh, mehanizmov, prilagoditvenih mehanizmov in skladno s temi uh, prilagoditvenimi mehanizmi uh, je bilo mogoče tudi upoštevati uh, posamezno situacijo v državah članicah. Uh, v Eh, svojem, mm, svojih eh, pisnih eh, navedbah je Poljska napisala, da homogene države tu um, trpijo, več, nosijo večje breme kot manj homogene države. To je argument, ki gre precej dlje kot argument Mačarske in sodišče je Poljski odgovorilo, s tem, da eh, premestitev, ki bi bila ki bi upoštevala vse eh, te vidike kulturne eh, Eh, kompatibilnosti, etnične kompatibilnosti in tako dalje. Eh, torej, če bi upoštevali vse te vidike, potem eh, premestitev sploh ne bi bila mogoča in to je tudi neskladno s temeljnimi pravicami in vrednotami Evropske unije. Na to je sodišče še ponovno izpostavilo vse vidike ženevske konvencije, pravne varnosti in tako dalje. Sem vam na voljo, če imate še kakšno vprašanje. hvala lepa za to zelo izčrpno poročilo ne vidim poročevalcev za premestitev in zato odpiram razpravo kar vsem ne koordinatorji ne želijo besede Sofi Intveld, vi ste se prva priglasila k besedi. Izvolite. Ja, hvala lepa. Se upravičujem. To je bilo hitreje, kot sem pričakovala. Ja, hvala vsem trem govorcem za njihove prispevke. Imam veliko vprašanj. Zlasti glede prvih dveh predstavitev. Zelo sem vesela, da slišim, da eh, komisija močno ustraja pri dveh eh, zakonodajalcih, eh, zlasti sveta, in da želi čim prej spremeniti dublinski sistem. To je nujno, sicer bomo šli od ene do druge nujne situacije. Škoda, da ne občutimo vsi tega istega občutka nujnosti. Glede Turčije, nekaj stvari niste omenili, niste omenili samih ljudi, niste omenili njihove situacije. Del izjave o Turčije je, da smo dali precej denarja turškim oblastem za sprejem beguncev. Kako nadzorujete danes njihovo situacijo? Vemo, da smo prejeli predsej eh, poročil eh, v zvezi z nasiljem, eh, spolnim nasiljem, izkoriščanjem otrok, situaciji, kjer ljudje ne najdejo dela v Turčiji in se morajo vrniti v Sirijo. Kako nadzorujete situacije? Ali ste zagotovili, da v Turčiji vsi otroci hodijo v šolo? In če to nadzorujete, kako to nadzorujete? Uh, Na to me je zanimalo še nekaj. Če sem pravilno razumela, je bilo 1925 vrnitev v Turčijo. Ampak, če si pogledam, kakšna sredstva je to zahtevalo, potem se sprašujem, če ste izračunali, ceno na osebo vračanja in sprašujem se, če je to res najboljši način, kako lahko trošimo naš denar. Veste tudi, da eh, ljudje že iščejo alternativne eh, poti, naprimer preko Črnega morja in Romunije, ali lahko tudi o tem kaj več poveste? In eh, omenili ste tudi ljudi, ki so obtičali na otokih. Eh, slišimo, da eh, se napetost veča, da so njihovi življenjski pogoji zelo skromni. Veliko ljudi trpi zaradi stresa, strahu in tako dalje. Lahko o tem kaj več poveste. In ne nazadnje, razen implementacije izjave v Turčiji, me zanima, ali vas eh, skrbi, kaj se bo zgodilo, ko bodo uh, turški uh, begunci uh, in iskalci uh, azila prišli v Evropo. Kaj boste takrat naredili? Ali jih boste poslali nazaj ali boste reševali ta problem kako drugače? Hvala lepa, gospa Sipelj. Hvala. Nisem se želela oglasiti, kajti, če sem čisto iskrena, mislim, da eh, mi to gledamo na podoben način. Eh, utrujena sem že od večnega ponavljanja eh, teh pripomb. In eno, kar vaš čas ponavljamo, je, da veliko držav članic enostavno ne delajo tega, kar bi morale, ne uh, plačujejo prispevkov, ne, pričak, ne plačujejo prispevkov v, afriški, v jamstveni stra, uh, sklad za Afriko, zato da bi lahko uh, izboljšali situacijo v teh državah, ne plačuje svojih prispevkov za EASO in tako dalje. Vsega tega sem že počasi sita. Imam pa nekaj vprašanj. Glede situacije uh, v Turčiji. Ali imate jasne informacije o številu beguncev, ki so bili v Turčiji pred to odločitvijo držav članic glede Turčije? Ali imamo jasne podatke o številu beguncev v Turčiji danes? Turčiji smo dali veliko denarja za begunce, ampak vse čas smo vedeli, da, samo del, da je samo majhen del teh beguncev v taboriščih. Kdo torej dobiva ta denar in v kakšen namen in koliko ljudi je v taboriščih danes in kje je preostal denar? Ali imamo kakršne koli informacije? v zvezi z različnimi skupinami beguncev in ali se te skupine, različne skupine na različne načine obravnava v Turčiji, ali imajo eh, te, eh, vsi begunci iste možnosti, dokler so v Turčiji, isti dostop do šole in tako dalje. In kaj se dogaja s tistimi, ki teh pravic morda nimajo. Glede vprašanja, Eh, sklepa o premestitvi. Z njim veseli me, da eh, komisija še naprej eh, namerava delati na osnovi številk, o katerih smo se skupaj odločili. Zanima me, koliko časa bo trajalo, preden bomo 160 tisoč ljudi dejansko premestili. Koliko mesecev ali let bo to trajalo? Uh, Zahvaljujem se kolegom, da, kolegi, da je pojasnil vse podrobnosti sodbe sodišča v primeru e, Slovaške, Polske in e, Mačarske. Vsi vemo, kakšen je rezultat. In e, vesela sem, da sem lahko slišala, kako lahko vsaj ena od teh eh, držav, ki je tožila eh, Evropski svet pred, pred eh, sodiščem, kako zaskrbljena je bila vsaj ena država, Mačarska, gospoda Orbana, to za me ni bilo tako jasno. In zanima me, ali bodo sedaj te države spoštovale sodbo sodišča ali ne ali bodo sedaj to spoštovali ne samo na papirju, ali bodo resnično sprejele begunce in ali imamo kakršnokoli jasno stališče od teh treh držav. Uh, uh. Hvala. Gospa Veržija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama sem utrujena. Ne bom povedala veliko o postopku za neizpolnjevanje obveznosti. Ta postopek bi moral biti sprožen proti vsem državam, kajti nobena država ni eh, spoštovala svojih eh, obveznosti. Komisija eh, ima tu morda lahko čisto vest, zato ker je sprožila postopek za neizpolnjevanje obveznosti, ampak nobena od držav ni izpolnila svojih obveznosti. Če sem prav razumela številke in če pustimo Turčijo ob strani, imamo manj kot 30 eh, tisoč eh, premestitev. Tisti, ki so bili mm, premeščeni iz Turčije, mm, to pravzaprav uh, niso prave premestitve. Turčija ni članica Evropske unije in tudi ne bo članica Evropske unije, vsaj ne po zadnjih dogodkih. Se opravičujem. Torej, če sem pravilno vse preštela, uh, potem so države članice izpolnile eno četrtino svojih obveznosti. In komisija, razen če sem napačno razumela, kaj ste povedali, komisija ne želi podaljševati eh, te situacije in eh, čeprav razumem, komisija čaka na nek hipotetičen dogovor o Dublinu 4, v kar močno dvomim. Če sem prav razumela, torej, uh, menite, da eh, bo še 6-7 tisoč eh, oseb lahko koristilo to premestitev. In če prav razumem, vi menite, da vsaka oseba, ki pride v Grčijo ali, oziroma ki je prišla v Grčijo ali v Italijo pred 27. septembrom, eh, da lahko koristi to premestitev. Ampak države članice so pripravljene premestiti samo tiste osebe, ki so prišle eh, v, Turčjo, v, v Italijo ali v Grčijo pred sporazumom s Turčijo. In večina teh ljudi itak ni več eh, eh, v Italiji in v Grčiji. To pomeni, da je vprašanje naslednjo, kdo bo danes lahko še koristil ta mehanizem premestitve. In na to, če sem prav razumela, ste nam povedali, da grška policija težko najde osebe, ki bi jih lahko vrnila v Turčijo. Prosim, če mi to pojasnite, tega res ne razumem. Zanima me tudi, eh, katero državljanstvo je imelo teh približno 2000 eh, prostovoljnih. Eh, eh vrnitev v Turčijo. Na to se me zanima tudi, kako sledimo tem osebam, kako nadzorujemo, kaj se s temi osebami dogaja. Enako velja tudi za uh, denar. Videli smo poročila in vemo, da v Turčiji določeno število otrok uh, je prisiljeno v. Um, prisilno delo in druge oblike zlorab. Zanima me, kako pojasnite te nove prihode na grške otoke, kar je povsem neskladno s tem, kar eh, v istem obdobju um, opazujemo v Italiji in pa tudi v Grčiji. Sama že imam neko idejo, kaj se dogaja, ampak zanima me vaša različica. Uh, Se upravičujem, ampak mislim, da je res cinično, če rečemo, da eh, je vedno manj mrtvih v eh, Egejskem morju, eh, če primerjamo število smrti v Egejskem morju z številom prehodov, potem vidimo, da je ta količnik enak. To je nesprejemljivo, nesprejemljivo je, da se tako izražamo, eh, zlasti glede na to, da vemo, da v sredozemlju umira vedno več ljudi. Hvala, gospod Jurek, prosim. Hvala lepa. Ja, sodba je pač kakršna je. je pa to seveda osnova za obravnavo pravne podlage, na kateri delujemo. In konec koncev je obveznost parlamenta, da ocenjuje delo Evropske komisije, kar zadeva tudi migrat, migrantske tokove, ki, so, ki jih je sporožila vojna v Siriji. Tu mislim, da ne gre za podobno zadevo kot pri naravnih katastrofah, kjer pač nastopi obvezna solidarnost. To je pač eh, posledica oblasti nekaterih držav, eh, dejan oblasti nekaterih držav Evropske unije. In eh, to je tudi v zadnjem govoru predsednika Junkarja o stanju unije bilo rečeno, namreč, da je edini možen način boja proti nezakonitim emigracijam, ta, da odpremo poti za zakonite emigracije. Tu gre zgolj za pač legalizacijo eh, teh eh, nezakonitih takov. Zdaj, verjetno bo potem prišlo do razprave v največji parlamentarni skupini, mm, torej v stranki, iz katere prihaja predsednik Juncker in slišali smo jasno stališče, da je nezakonite migracije preprosto potrebno ustaviti. Tako da mislim, da moramo vse čas imeti v mislih našo obveznost, obveznost parlamenta, kar zadeva nadzor nad politikami, ki se izvajajo. Glede sodbe mačarske in slovaške lahko zdaj pač rečemo, ok, zadeva je zaključena, ampak rad bi se zahvalil gospe Veržija, ki iz popolnoma drugih izhodišč kot jaz, tudi ugotavlja, da obveznosti, ki jih je naložila Evropska komisija, države članice ne izpolnjujejo. Torej 85 odstotkov držav članic Evropske unije teh eh, odločitev ne izvaja. Če jih se ne izvajajo, to pomeni, da so bile slabe in to je verjetno nekaj, kar je zdaj potrebno ovrednotiti, ne pa staviti na morebitno prisilo, prisilo večine, sodne prisilo ali kakorkoli. Zdaj seveda lahko s še večjim pritiskom zagotovimo neko, neko izvajanje tega, teh sklepov, ampak lahko vam zagotovim, da to ne bo dalo nobenega pametnega rezultata. Gospa Sipel, ja, čisto na kratko, eno stvar bi na nek način popravila. Namreč, če bi tu zahtevali, da se vsaka oblika nezakonitega, neregularnega preseljevanja preprečuje brez kakršnih koli alternativ, potem to posledično pomeni, da preprosto ne sprejemamo beguncev. To posledično pomeni, da naša mednarodna obveznost zaščititi ljudi, ki bežijo pred eh, vojno, pred mučenjem, eh, da ti ljudje torej ne bodo dobili zaščite v Evropi, kajti ti ljudje nimajo nobene možnosti zakonito priti v Evropo. Nimajo vizuma, če želijo vstopiti na našo ozemlje, to lahko storijo le na nezakonit način. In zato je to, kar je dejal gospod Juncker, da je za te ljudi, ki resnično potrebujejo zaščito, potrebno najti zakonite eh, poti. To je edino prav, kajti zakonitih poti v tem trenutku za te ljudi ni. Ja, Poljaki so svoj čas tudi v veliki meri uporabljali te legalne poti v Zahodno Evropo ali v ZDA, če se spomnimo. Gospa Gomez. Ja, hvala lepa. Rada bi povedala, da me veseli, da je sodišče razjasnilo ta primer in resnično pričakujem, da bo komisija ustrajala, da države, ki so izpodbijale ta sklep o premestitvi, sklep sveta torej, prisilila v izpolnitev svojih obveznosti in odgovornosti, ne le kar zadeva sprejemanje dodeljenega, dodeljene kvote ljudi, še vedno imamo veliko ljudi, ki bi jih lahko premestili, ampak da se jih sooči tudi s sankcijami. Sama prihajam iz Portugalske, to ponavljam še enkrat, to je država, ki so jih grozili s sankcijami. na področju izplačili strukturnih skladov, zato ker se ni držala določenih decimalk pri paktu stabilnosti in rasti. In tu ni šlo za nobeno kršitev mednarodnega ali evropskega prava. Kajti večina teh zahtev niti ni bilo evropskih pogodb, ampak so bile dejansko neke vrste nevladni, nevladne odločitve. Tako da, ja, sankcije morajo biti, sankcije morajo biti, če te države ne bodo izpolnili svojih obveznosti, še posebej zdaj po odločitvah sodišča. Gosti iz komisije bi prosila, ali nam lahko povedo, kaj se dogaja v Bolgariji z begunci, ki prihajajo iz Turčije. Kaj ti vidimo, da se številke zmanjšujejo v eni državi, v drugi se potem povečujejo. Eh, zanima me torej, kako zadeva funkcionira s Turčijo. Zanima me tudi, kako je z mladoletniki brez spremstva in seveda posebno pozornost, ki si jo ti zaslužijo, ker tudi v premestitve v Grči in Italiji ali so se stvari resno izboljšale, kaj ti veliko težav je bilo zaradi pomankanja kapacitet, eh, kar zdajva pravosodne organe, da bi lahko spremljali te mladoletnike in kaj se je torej dogajalo, kaj se je zgodilo s temi mladoletniki, ki so izginili, kaj se vsi strinjamo, da so pač izpohteli v zrak, nam je vse eno ali so padli v roke organiziranih kriminalnih družb ali karkoli se je že z njimi zgodilo ali je kakršenkoli koli kakršnakoli informacija na to temo. In še nekaj. Pravite, da bo še pritiskane države članice, da izpolnijo svoje obveznosti glede solidarnosti na področju premestitve. Nekatere pomembne države, ki imajo seveda bistveno več možnosti za sprejemanje ljudi v program premestitve iz Grčije in eh, Italije, še zdaleč ne dosegajo teh ciljev. En takšnih primerov je Španija. Kaj torej dejansko se je zgodilo, kaj je komisija naredila, zato da bi prepričala države, kot je Španija, da dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti in kakšne probleme imate, s kakšnimi problemi se soočite pri državah, kot je moja, Portugalska, kjer eh, eden od problemov, vsaj kolikor jaz vem, ni. Eh, pripravljenost sprejeti te ljudi, ampak da ko se ti ljudje, ko ti ljudje pridejo do nas, so itak že organizirani, ker so bili dolgo časa v Grčiji in potem opravijo sekundarni premik v drugo državo. Ugotovljen, ugotovljeno je bilo, da je skoraj 50 odstotkov ljudi, ki so bili premeščeni na Portugalsko, se že odselilo drugam zanima me, kaj se tu dogaja. Ali se je kaj naredilo na tem, da se ljudje dejansko premestijo v tisto državo, v katero naj bi jih premestili. Potem Libija, pa ponoma se strinjam s tem, kar je Brigitte dejala glede eh, tega. Če ne bomo imeli varnih, zakonitih poti v Evropo, potem ne izpolnjujemo svojih obveznosti in svojih odgovornosti napram. No, mednarodni skupnosti oziroma mednarodnemu pravu, še posebej, kar zadeva begunce in zato me zanima, ali je bil kakršenkoli poskus, da bi premestili ljudi iz Libije, ki bi m, mm, izpolnili pogoje za status begunca, koliko je svem UNHCR nima pravne podlage sploh za delovanje v Libiji, nimajo neke prave strukture za delovanje v Libiji. Nekaj lokalcev tam imajo, ki verjetno nimajo pravih pogojev za delo. Nekoliko drugače je pri IOM, ampak mandat IOM ni identificirati begunce. Njihov mandat je, da dejansko fizično zagotovijo transport za te ljudi. Tako da me zdaj zanima, zakaj pač smo soodgovorni v Libiji. Mene skrajno skrbi, kajti v tem trenutku v Libiji s tem pomankanjem vlade, eh, nekaj trojno ali ne vem kakoli, kakšno že vlado imamo, mislim, da vendar je prihaja do velikih težav. Kakšno dodatno vprašanje za naše govornike? Ja, še enkrat bi rad eh, prosil za besedo ne razvizi s tem, kar je dejala Ana Gomeš, ampak tudi, kar je bilo rečeno prej. Namreč, Rad bi povedal tole. Dejstvo je, da so migranti žrtve procesa, ki ga povzročajo tihotapci ljudi. kolegica iz moje države, gospa mm, Kudricka, je govorila o Poljakih, o Mađarih, ki so se selili v Zahodno Evropo. To mislim, da nima zveze s tem. Na desetine tisočev Poljakov je po drugi svetovni vojni ostalo v Združenem kraljestvu, drugo to so bili vojske, ki so obrnili Zahod in potem so jih eh, prevarali v Jalti. In eh, veliko ljudi je potem eh, odšlo z Mačarske leta 1956, brnili so Evropo in Evropa jih je pustila na cedilu. Eh, tudi o vojnem stanju na, Pojs na Polskem je bilo veliko ljudi. Odšlo. Ampak dejstvo je, da so to bili ljudje, ki so Evropo branili. Danes govorimo o procesu, ki poteka v državi, v kateri smo sprovocirali vojno in kaos. Ana Gomeš, z menoj sodeluje tudi v odboru AFET in res je. Mislim, da so oba izpostavila problem nesorazmernosti eh, tega, kar Junker govori o nezakonitih migracijah in koliko je govoril o miru v Libiji, kajti ko gre za druga vojskovališča te tragične vojne, moramo vsekakor pomagati beguncem, pravim beguncem, ampak danes, eh, če vidimo, kako izgledajo te migracije, naša komisija sodeluje s Frontexom, naš odbor tudi. In eh, vsak dan sodelujem s Frontexom praktično in eh, številni eh, smo pogosto tudi v Varšavi. No, pojdite tam pred ameriško veleposlaništvo in boste videli, kako izgleda odnos Poljakov do potovanja na tuje. Ljudje potrpežljivo stojijo v vrsti vsak dan in čakajo na vizum. Če je nekdo v begunskem taborišču in želi pridobiti status političnega eh, begunca, eh, potem je seveda obveznost vsake civilizirane države, da takšno zahtevo obravnava. Ampak o čem mi tu govorimo? Ali mi resnično želimo, da bi imeli še več takšnih tragedij, kot eh, jih imamo s temi ljudmi? O tem že govorimo tu v parlamentu. Kdo stoji za vsem tem? nekateri kolosalno služijo. Pomembno je, da imamo zavest o tem, da niti enkrat eh, izvedbeni organi niso bili deležni glasu nezaupna, nezaupanja, eh, nezaupnice zaradi svojega nedelovanja. Mislim, da se treba nekako zamisliti nad stanjem prava in tudi nad Pomembno je, da torej, se zavedamo, da tu zastopamo prebivalstvo držav, državljanov teh držav članic. Vedno govorite o krščanskih vrednotah, gospod Jurek, ampak Zanimivo je, da iz vaših besed to nikoli ne izhaja. Nikoli ne slišim eh, široko grudnosti, eh, spoštuj svojega soseda. Eh. Tako da mene, zagrizenega ateista, morda lahko prepričate v to, kaj to pomeni. Gospa Mecola, Roberta. Hvala lepa. Rada bi samo ponovila za vse vas to, kar je dejal premijer Viktor Orban glede tega, te sodne odločbe. Mačarska bo torej priznala sodbo sodišča. Citiram, sodna odločba bila sprejeta, kakorkoli se je sodišče odločilo, vedno moramo ohraniti enako etično stališče. Mačarska je članica Evropske unije, Europska unija. Evropsko unijo urejajo temeljne pogodbe, temeljne pogodbe je treba spoštovati in zato je treba spoštovati tudi eh, odločbo sodišča. Uporabljam besedo knowledge, torej eh, vzeti na znanje eh, in tu se strinjam tudi z premijem Slovaške. To sodbo je treba vzeti na znanje, kajti ne smemo eh, majati temelje Evropske unije in eh, dejstva, da je pravo ena od teh pomembnih temeljev. To je torej bil citat. Mačarska torej to sodbo jemlje na znanje in jo tudi jemlje resno. Mislim pa, da ni pošteno, gospa Gomeš, če pravite, da je potrebno Mačarsko kaznovati. kajti kar nekaj držav je. ki ne rečejo ničesar, pa vseeno ne sodelujejo v tej schemi. Tako da mislim, da je pomembno, da ne ostanemo tiho. Mislim, da moramo počakati na to, da vsaka država upravi svoje delo, kot eh, se izdi najbolje. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Tako, zdaj imamo čas za odgovore. Gospod Warwick. Hvala. Torej, če se na hitro taknem komentarjev in vprašanj. E, najprej naj zelo jasno povem gospa Endefeld je izpostavila, da ni slišala tega, kar sem dejal, da morda se drugače izražam, ampak če govorim o pogojih na otokih, govorim o ljudeh, to je jasno. Govora je bilo o pogojih sprejema v Turčiji, koliko otrok hodi v šolo. Ampak eno stvar moram povedati. Ne moram jamčiti, da bo vsak sirski otrok v Turčiji šel v šolo in da imajo vsi najboljše možne pogoje. To, kar pa vam lahko zagotovim, je, da s pomočjo komisije mnogo več otrok zdaj hodi v šolo. in mnogo več ljudi je deležnih zdravstvene oskrbe, denarne pomoči in tako naprej. No, potem je bilo še vprašanje, o tem, kaj pomeni dobro porabiti denar. Sam sem ekonomist, pa vendar menim, da to ni najboljši način. Razmišljajo o problemu beguncev. Seveda je kar nekaj ljudi, ki želi z ekonomskega vidika gledati na ta dogovor EU-Turčije, potem seveda stvari postanejo relativno enostavne, v smislu, da je očitno bistveno bolj enostavno skrbiti za ljudi znotraj EU, kot pa izven. Ko že omenjate, moram reči, da je to treba povedati. Zdaj, ljudje na otokih in stres in uh, strah. Mislim, da sta tu dva elementa. Stres in uh, Eno je to, da ljudje čakajo predolgo, to je ena stvar, drugo pa je, so dejanski življenjski pogoji. To, kar se dogaja na otoku, je problematično z vidika premikov v nasprotni smeri, torej fizični pogoj na otokih. In to je v veliki meri povezano z pač prevelikim številom ljudi lahko vam veliko povem glede dodatnih ljudi, ki so tam na voljo, zdravnikov, ki prihajajo. Dejstvo pa je, da je zdaj vse več ljudi v teh centrih, kot pa jih ti centri lahko sprejmejo. In to je resen problem. Glede drugih eh, virov strahov, eh, ljudje seveda želijo iti naprej v Evropo, ampak ne morejo. Je pa dejstvo, da je ta vidik nekoliko manj izpostavljen, kot eh, je bil prej. To vidimo tudi v zmanjšanju varnostnih incidentov, kajti čas, ki ga ljudje prebijajo na teh otokih, je zdaj bistveno krajši. To je povzročilo veliko napetosti, veliko stresa, ko so ljudje čakali na intervju. Eh, potem, ko dobijo drugo negativno odločitev, seveda podarijo, da nočejo hoditi nazaj, ampak veliko je nepotrebnega stresa zgolj zato, ker morajo predolgo čakati na otoku, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo, eh, nimajo informacij. Eh, tu mislim, da mm, stvari so bistveno boljše zdaj. No, potem je tu še vprašanje ali nas ne skrbi, da če bodo turški begunci prišli sem, da bo to eh, pomenilo, da bodo turške oblasti to uporabile kot eh, neko orodje za barantanje. No, ne glede na to, ali bi mene to skrbelo ali ne, mislim, da je vse eno, kajti EU in eh, hvala Bogu, to nisem jaz, to ni komisija, to niso politiki. Eh, oni so tisti, ki odločajo, ali gre neka oseba nazaj ali ne, ampak gre pogosto za stvar neodvisnih sodišč. Tako da moram reči, da se strinjam, da je politično, politični pritisk možno izvajati, ampak ne vem, ali bo to dalo kakšne rezultate, tako da z tega vidika me stvari ne skrbijo preveč. Potem. Tu nisem zato, da bi zagovarjal države članice. Če moram kritizirati države članice, jih bom in to tudi počnemo kot komisija. Ampak, eh, vendar je potreba podariti par zadev. Mislim, da razmere na otokih nima nobene zveze s pomankanjem denarja. Če bi dajali več denarja, bi bile razmere boljše? Ne. EU denarja je dovolj, mislim, da smo veliko zadev mobilizirali. Dejstvo pa je, da preprosto ni dovolj prostora, ni dovolj kapacitet za število ljudi, ki se zdaj tam nahaja. In to se je izkazalo za izredno težavno, to sem že dejal. In to je bistvo. To je razlog, zakaj sem tudi bil prejšnji teden na Lesbosu, kjer smo se pogovarjali ponovno da ugotovimo, kaj se dogaja, kako bi lahko izboljšali stvari. Ampak eh, seveda nasilje ne gre. No, hočem povedati, da države članice lahko bremenimo marsičesa, ampak eh, pri tej zadevi ne. Potem glede premestitev. Zdaj komisija je ukrepala ampak eh, ponovno naj ponovim, kar sem že dejal. Mislim, da ni korektno vse čas vračati se k temu vprašanju. Če še je ja, škoda, da 66 tisoč ljudi eh, ni bilo premeščenih iz Grčije. Ni 66 tisoč sircev v Grčiji, ki bi jih lahko premestili, kajti zdaj večinoma govorimo o sircih. Ni jih in če jih ni, jih ne moreš premestiti. Ja, moram malce pohiteti. Potem je bilo tu še vprašanje o tem, kako je to potem povezano z 1920 in nekaj vrnitvami v Turčijo. Turčijo, kako je to povezano z Italijo. Ni, to so vrnitve iz Grčije, nobenih to vrstnih vrnitev iz, iz Italije ni, kolikor vem. Potem še vprašanje, če se ne motim, glede tega, kako razložiti povečanje prihodov na otoke. Tu mislim, da je pomembno zavedeti se, da je določena sezonskost pri teh ozorcih. Če pogledamo avgust lansko leto, naprimer, smo imeli 110 prihodov na dan, eh, letos 117, tako da nekoliko više, ampak je dramatično. September je bil pač višji, septembra je bilo povprečno 160 dnevnih prihodov, lansko leto 100, tako da to predstavlja velik porast, ampak eh, vendar je to v primerjavi s tem, kar smo imeli prej, še vedno zelo, zelo mehto število. seveda poskušamo zdaj ugotoviti, ali so kakšne spremembe v ozorcih, tudi na turški strani ni videti. Še vedno prihaja do prestrezen, tako da nimamo jasnega odgovora na to vprašanje, ampak stvari pač so takšne, kot so. Eh, ampak nekako v okviru, v normalnih okvirih. Še en eh, član odbora je potem me kritiziral zaradi komentarja, ki sem ga imel, glede števila eh, smrti in eh, izginulih oseb v Egejskem morju. Seveda je edino prav, kdo, koga ne bi to skrbilo. Ampak moram povedati, da dobro, to je pač moje razmišljanje. sicer sem ekonomist, ampak eh, na to seveda ne gledam z vidika številk. Pomembno je, ali umre tisoč ljudi ali sto ljudi. In to je tisto, kar, kar sem hotel izpostaviti. Za to gre. Glede Bolgarije, kaj se dogaja. No, moram reči, da. Nimam zelo jasne slike o tem, kaj se dogaja v Bolgariji, kolikor vem če pogledamo številke. Ni nekega masovnega povečanja, zdaj nekaj morda vendarle, vidim kar nekaj poročil ljudi, ki iščejo druge poti, to vsekakor se mora zgoditi, jasno, ampak eh, v smislu absolutnih številk mislim, da je to še vedno dokaj omejen pojav sploh glede na številke, ki smo jim bili priča prej. Tako, torej zaključujem, morda omenim še zadnjo stvar. No, vprašanje je bilo glede zakonitih poti Libija. To preprosto ni področje, s katerim se ukvarjam, tako da ne moram komentirati. Ampak eno stvar pa bi rad povedal glede pomena teh zakonitih poti nihče med nami, mislim, da ni zainteresiran za situacijo, kjer bi še posebej ranljive osebe tvegale življenje za prečkanje sredozemlja ali pa prečkanje Gejskega morja. Torej, tudi če se ne strinjamo eh, pri vseh drugih zadevah, je to verjetno ena točka, kjer mislim, da se vsi lahko strinjamo in način, kako doseči ta rezultat, je seveda, da namesto da imamo te nezakonite poti, skušamo zdaj legalizirati. Dobro, hvala lepa za te odgovore, gospod Nisen. Ja, hvala, samo par zadev bi dodal. Glede sodno dožbe, komisar Avramopoulos je pisal ministrom pri zadevnih držav članic, še vedno čakamo na odgovor, ampak vsekakor jih eh, spodbujamo, naj spoštujejo to sodbo, kar še vedno lahko storijo, glede tega, kako skušamo eh, vršiti pritiske države pa članice, da bi dosegli nek napredek. Tu skušamo zelo tesno sodelovati z državami članicami, naši častniki za zveze Atenah in Rimu, naprimer, delujejo na tem področju. Verjetno je ena najbolj eh, dolgočasnih stvari, ki jih lahko storite ta, da preberete zadnjih 14 poročil, ampak napredek je. Vem, da je nekaj razočaran, ampak ogromno praktičnih problemov smo rešili. Veliko zadev, ki mm, so bile izpostavljene v prejšnjih poročilih, zdaj deluje. Kar nekaj držav članic, ne vse, ampak kar nekaj jih je tudi povečalo svoje zaveze v zadnjih mesecih. To je tudi privedlo do večjega števila premestitev na mesečni ravni. Tako da povdarjam, da razmere niso tako zelo črne. Zdaj napredek je, želimo si ga še več, pa vendar. Nekatere države članice so izpolnile vse svoje zaveze, kar zadeva eh, Grčijo kot je bilo rečeno, za nekatere države članice to preprosto ni bilo eh, možno, ne morejo izpolniti svoje kvote, ker preprosto ni bilo dovolj ljudi za premestitev. Če dodam še nekaj glede premestitev, to sicer ni pravno zavezujoče, tako da tu je stvar drugačna, ampak veliko držav članic je že izpolnilo svoje zaveze iz leta 2015, tako da tudi to mislim, da eh, velja upoštevati. Glede sekundarnih premikov ljudi, ki so že bili premeščeni, to je za nekaj držav članic problematično. E, celostna slika pa kaže, da je to res e, manjšina. Eden od navkov teh schem za prihodnje je, da sta pomembni dve zadevi. Ob prihodu v državo članico premestitve moramo imeti dobre možnosti, ki se ljudem ponudijo. Eh, ne čez en teden, ampak takoj, ko stopijo od letala. Prav tako morajo države članice preprosto izvajati pravila. Ko se nekdo dejansko potem preseli v drugo državo, velja Dublin. Osebo je treba vrniti v državo članico, v katero je bil premeščen. To je pomembno, da države članice to vedo in da tudi posamezniki vedo, da to ni pač stvar izbire, ampak da to preprosto morajo upoštevati. Glede Grčije, kot piše v poročilu, premestili smo 420 od 568 eh, eh, mladoletnikov brez spremstva, 31 eh, jih je bilo premeščenih. V zadnjih mesecih nam je uspelo stvari spraviti v tek, italijani so tudi premeščeni, potem nadaljevali z na, sodelovanjem z nami. Tako da tu, tu smo dosegli nek napredek, čeprav majhen, pa vendar je to pomemben napredek. Potem glede vprašanja, kdo sodi v to kvoto 6-7 tisoč, ki jih je še potrebno premestiti. To so ljudje, ki so že prispeli, večina jih je v Italiji, večinoma zaradi zamud pri registraciji kandidatov za premestitev v Italiji, ker nekaj jih še čaka na registracijo. Če bo to steklo, bo to potem eh, opravilo z veliko večino ljudi. Potem so tu še ostali, ki so v Grčiji in ki ne sodijo v kontekst izjave EU Turčije. Tako smo prišli do te ocene, ampak eh, to so nekako gibljivi cilji, ampak eh, tam nekje tega reda velikosti je vse skupaj. Potem glede premestitev komisija je vedno bila jasna, da je treba preprečevati nezakonite mm, migracije in krepiti možnost zakonitih poti vstopa. To smo tudi zapisali v včerajšnji izjavi in upamo, da bomo potem imeli bolj ambiciozen pristop. Eh, in eh, najbolj jasno, nič eh, ni nezakonitega glede prerasporeditev. To je čisto legitimen proces in poteka preko eh, UNHCR in držav članic. Glede Libije, na nek način je treba to vprašanje zastaviti v OZN, ampak mislim, da tudi oni eh, soočajo s to težavo ustreznih varnostnih pogojev za njihovo lastno osebje v Libiji. Če bi to lahko dosegli, potem verjetno bi v Libiji bili prisotni in bi se ukvarjali z premestitvijo vseh tistih najbolj ranljivih iz Libije zato smo že začeli z tem, da imajo države članice nekaj takšnih zavez v rezervi, ampak UNHCR lahko pove kaj več glede tega. Ja, žal, časa ni več. E, dobro, zelo na kratko. E, lep pozdrav ali celo dobro večer, vem, da je časa izredno malo. Naj samo potrdim, da je te 3 milijarde niso denar za Turčijo, to je denar za begunce v Turčiji. In 2,9 e, milijard smo že vsega dali na voljo, 1,7 milijard smo dali mm, na voljo zunanjem izvajalcem. Do konca leta bomo prišli do 39 eh, milijard, 39, 49 eh, različnih projektov smo že financirali z e IFM, mednarodnimi agencijami, agencijami OZN, nevladnimi organizacijami in na ta način zagotavljamo humanitarno in nehumanitarno pomoč beguncem. Če dam primer treh neposrednih pogodb, ki jih imamo s turškimi oblastmi, plačujemo za operativne stroške izobraževanja za pol milijona šoloobveznih otrok v begunskih taboriščih in eh, prav tako financiramo eh, primarno in sekundarno zdravstvo za milijon beguncev v Turčiji in pa seveda izgradnjo 200 eh, zdravstvenih domov prvo leto poročilo o tem inštrumentu je bilo objavljeno marca, je na voljo na naši spletni strani, kjer lahko najdete informacije o strukturi in delovanju tega inštrumenta, vključno tudi z zemljevidom vseh lokacij. Predsedujoča pravi, da se upravičuje, ampak zaključiti bi morali že pred desetimi minutami. Samo eno stvar bi rada dal. Dobro, še en stavek. Usmerjevalni odbor se bo ponovno sestal 8. novembra in eh, člani Evropskega parlamenta bodo tudi povabljeni, da sodelujejo. Ne, res mi je žal. Verjetno bomo imeli še veliko razprav na to temo v prihodnosti. 12. oktobra bomo glasovali v odboru. Hvala lepa tudi za zelo zanimivo eh, razpravo. Točko 18 smo preložili, naslednje izredno zasedanje bo v Strasburu 5. oktobra in 11. Hvala lepa, vidimo.